dober dan kolegice in kolege prosim vse da se usedete zato da lahko začnemo s našim sestankom kot veste gre za eh, skupni sestanek odbora za proračun in odbora za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s pravilom dvainpetdeset najprej Želim, da sprejmemo dnevni red. Ni, očitno ni nobenih pripomb. Hvala lepa. Nimam nobenih eh, obvestil, tako da gremo lahko na tretjo točko dnevnega reda. To je javna predstavitev eh, Evropskega sklada za strateške investicije. To je seveda zelo pomemben trenutek v našem procesu. Tu gre za predstavitev poročila v tem rednem zakonodajnem postopku in eh, tu gre torej za predstavitev komisije in Prejšnji teden smo imeli tudi zelo uspešen sestanek s komisijo, kjer smo zastavljali vprašanja, dobivali odgovori. V naslednjih tednih bo poročevalec končal osnutek poročila, torej je ta priložnost za razpravo o ključnih vidikih Junkerjevega načrta prišla ob pravem času. In z nami so tudi pomembni strokovnjaki, Eh, predstavitev smo razdelili na dva dela. Jaz bom predsedoval prvemu delu in potem bom pa predsedovanje eh, prepustil kolegu Žanu Artuju. Prvi del se osredotoča na makroekonomske učinke, eh, ki jih pričakujemo, ki pa seveda niso zagotovljeni govorili bomo tudi o upravljanju, govorili bomo o EFSI-ju, eh, o problemu izbire projektov in ne nazadnje bomo tudi govorili o elementu, ki je nujno potreben in sicer tu gre za adicionalnost. Kako bomo zagotavljali to dodatnost, adicionalnost in to je ključnega pomena. Imamo seveda še druge instrumente, vprašanja vodenja, kriterije, eh, ki jih bomo imeli v uredbi in eh, ki jih eh, bomo tudi imeli v sporazumu o ustanovitvi EFSI-a. O tem bomo govorili. V prvem delu imamo štiri govornike. Prosim za njihove uvodne pripombe. Vsak dobi deset minut, na to dam besedo poročevalcem, potem pa eh, dobijo predavatelji priložnost, da odgovorijo in na to bodo pa še govorili drugi predstavniki odbora. Žan, eh, morda želiš še kaj dodati? Ne, ničesar eh, ne bom dodal, lahko prejdemo takoj na samo predstavitev. Hvala lepa, začnemo s prvim govornikom. Eh, ponosni smo, da je z nami Filip Majštad, nekdanji predsednik Evropske investicijske banke. Filip, beseda je vaša, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gosp gospod predsednik, gospe in gospodje, Najprej dve preliminarni opombi. Prva je naslednja. Junkerjev eh, investicijski načrt prihaja v pravem času. To je prva etapa v pa eh, v postopku zavedanja, da je treba dejansko eh, investirati v industrije prihodnosti. Seveda lahko kritiziramo načrte in tudi jaz imam določene pripombe, vendar želim pač svoje kritike navajati v konstruktivnem duhu, kajti pomembno je, da Junkerjev načrt uspeh. Eh, sedanja klima, sedanje vzdušje, kjer dejansko tudi dvomijo o Evropske uniji, eh, je eh, taka, da mora Evropska unija pokazati svoj uspeh in investicijski načrt mora imeti pozitivne učinke kratkoročno na povpraševanje. Eh, torej, podjetja bodo gradila infrastrukture, raziskovala in tako naprej hkrati pa potrebujemo tudi srednjeročni eh, učinek, se pravi izboljšanje potencijala za rast. Torej, treba je storiti vse za to, da načrt uspe. Druga preliminarna opomba. Eh, Junkarjev načrt temelji na treh stebrih imamo Evropski sklad eh, za strateške investicije, vendar ne pozabimo, da imamo še drugi stebr, to je skupna eh, platforma za eh, tehnično pomoč vsem, ki predlagajo projekte in potem pa še tretji stebr, to je skupni trg na ključnih področjih, kot so energija, digitalni skupni trg in podobno. In tretji stebr je prav gotovo najbolj pomemben, vendar upam, da bo komisija zelo hitro ponudila konkretne predloge za tretji stebr. Sedaj eh, bi se hitro dotaknil pomembna, pomembnih vprašanj, torej nimam veliko časa eh, in morda eh, bom več detajlov lahko povedal, ko boste vi zastavljali svoje vprašanja. Torej najprej vprašanje dodatnosti, adicionalnosti. Eh, tu imamo dva vedika. Zato, da bi imeli pozitiven učinek na gospodarstvo, potrebujemo dodatne investicije, do katerih ne bi prišlo brez Junkerjevega načrta. Tu imamo dva vidika. 6 milijard oziroma 16 milijard, ki jih pripravlja Evropska unija za eh, jamstveni sklad, prihajajo pač iz evropskega proračuna, vsaj deloma, in sicer iz uh, Eh, instrumenta za povezovanje Evrope in eh, iz obzorja 2020 za raziskave. Komisija pravi, da bodo sredstva imela večji učinek, eh, če gre vse preko EFSI-ja, se pravi Evropskega sklada za strateške investicije. Torej, komisija je tudi pač rekla, da bo to preverjala, ni pa povedala, kako bo to storila. E, torej imamo še metodološke težave. E, tu gre torej za kredite, za e, posojila, ki so pravzaprav bila že načrtovana. Drugi vidik adicionalnosti je Naslednji. Evropska investicijska banka ne sme financirati preko EFSI-ja eh, stvari, ki bi jih itak eh, v svojem rednem poslovanju financirala. Se pravi, tu imamo neka tveganja. E, Evropska investicijska banka se je spremenila, eh, sprejema tveganja, ki jih pred 20 leti ne bi. Razlog ki pa je jasen, eh, ker hoče pač ohraniti trojni A. In lahko vam tudi razložim, zakaj je to pomembno. Eh, en argument med drugimi je, da pravzaprav eh, eh, eh, obveznice eh, evropske investicijske banke v glavnem kupujejo druge centralne banke po svetu in če bi izgubila eh, trojni A, potem teh obveznic ne bi kupovali. Junkarjev načrt daje možnost eh, sprejemanja tveganja. Seveda mora Eh, Evropska investicijska banka to ukrepati in seveda eh, mora financirati projekte, ki jih po svojih običajnih pravilih ne bi. Eh, potem pa drugič, učinek vzvoda. Ta je pomemben, ambiciozen. Evropska investicijska banka je že dosegala pomembne vzvode v preteklosti, vendar načini so bili drugačni na primer eh, v okviru risk sharing facility za raziskave eh, to se je potem tudi preneslo v finančne perspektive tu je evropska unija dala eh, tri milijarde garancij jamstev in z vsemi vzvodi so lahko financirali oseminštirideset milijard vredne programe. Torej, vzvod je zelo pomemben element Junkerjevega načrta. E, treba je povedati naslednje. Obstaja tveganje, e, da e, dobimo zasebne investitorje v predvidenem obsegu in eh, štiri petine sredstev naj bi prišle od eh, zasebnih investitorjev in eh, ti bodo sredstva dali samo, če bodo enako obravnavani kot EIB. Edini način, da bi bil sistem privlačen za zasebnike, je, da zahtevamo, da EIB prevzame podrejeno vlogo v primerjavi z zasebnimi investitorji. Kajti sicer eh, bodo pač zasebni investitorji eh, rekli, aha, jamstva dobiva EIB, mi pa ne. Eh, se pravi, EIB mora imeti podrejen položaj to je morda tudi del načrta, vendar to je treba še izpostaviti ali v uredbi ali pa v sporazumom med komisijo in Evropsko investicijsko banko. E, potem pa upravljanje. Veste, kaj je predlagano? E, e, upravni odbor, investicijski odbor, organi EIB-ja, E, mislim da ne moremo e, spreminjati postopkov odločanja v evropski investicijski banki to je določeno v pogodbi v protokolih in treba je spoštovati obstoječa pravila treba je pa tudi razlikovati med eh, vlogo upravnega odbora, ki usmerja na splošno, eh, ki določa investicijsko politiko, ki določa profil tveganja v celotnem portfelju. To je vloga tega upravnega odbora in tu eh, mora parlament izvajati nadzor. Eh, potem pa imamo seveda še izbor posameznih projektov in eh, izbor posameznih eh, projektov mora ostati pristojnost EIB-ja, zaradi tega, ker je ta prav primerna in pripravljena dobro izbirati dobre projekte. Seveda me je zanimalo, kako se bo razvijalo besedilo predloga uredbe. In eh, mi imamo pravzaprav ta eh, odbor za investicije in ti ne bodo pač eh, lahko izbirali projektov, kaj ti tudi najbolj učinkoviti strokovnjaki ne morejo analizirati tolikšnega števila projektov. Ta uh, Eh, odbor bo moral preverjati, ali pogoji izpolnjujejo pogoje, ki so določeni eh, v petem členu osnutka uredbe in v eh, usmeritvah, ki jih pač določa upravni odbor. Torej, treba je preverjati, ali se izpolnjujejo pogoji. Četrto vprašanje je, plačilo v primeru jamstev. O tem se še vedno govori. Seveda razumem eh, komisijo, ki želi eh, plačilo glede na tveganje, ki ga prevzema evropski proračun. In eh, želi čim večje nadomestilo od Evropske investicijske banke in V končni fazi pa se bodo ti stroški odražali eh, v stroških posojila, ki jih daje EIB, torej ostanimo razumni in zagotovimo dobro ravnovesje. Peto vprašanje. Ko si ogledamo uh, seznam komisije uh, in možne investicije, ki jih lahko financiramo z EFSI-em, tu vidimo, da mnogi ne bi nikoli mogli privabiti uh, štiri petine uh, sredstev iz zasebnih rok. Eh, to so projekti, ki so zanimivi, ki imajo pomemben družbeni, pa včasih tudi zelo pomemben eh, gospodarski eh, pomen so pa finančno preveč negotovi projekti in tu zasebnega kapitala ne bomo mogli um, privabiti in pri takih projektih je potrebna večja javna podpora. In tu vas opozarjam na naslednje. Komisija se tega zaveda. To je tudi zapisano v dokumentu, ki ga je komisija objavila v zvezi z uh, kapitalsko, uh, Unijo kapitalskih trgov Se pravi, da je treba pač imeti razmerje med javno in zasebno uh, platjo v skladu s projektom. Torej, treba je spoštovati eh, pravila pakta stabilnosti in tudi klauzula eh, o investicijah. Možno je namreč deloma odstopati začasno veste, da mora vsaka država pač slediti določenim načrtom. Ko eh, izkoriščamo klauzulo o investicijah, je možna, možno začasno odstopanje. Eh, vendar je seveda treba izpolniti določene pogoje za izkoriščanje te klauzule o investicijah. Naprimer, država ne sme imeti deficita nad tremi odstotki BDP-ja. V sedanjih okoliščinah nekaj držav, poznate jih, eh, pač eh, nekatere države ne prihajajo poštev za izkoriščanje te klauzule. Torej, če gre za investicijo, ki jo je EFSI natančno analiziral, ki so jo potrdili organi Evropske investicijske banke in ki jo financira EFSI. Eh, in eh, pri kofinanciranju bi morali pravzaprav morati izkoriščati eh, možnost te klauzule brez dodatnih pogojev. To je moje mnenje. Potem pa sodelovanje z bankami na, ra, nacionalni ravni. Lahko si tudi zamislimo eh, dopolnjevanje EFSI-ja, tudi eh, nacionalne banke eh, v državah lahko tu pomagajo. Potem pa še sedmo vprašanje. Tu je vprašanje. Eh, prevelike koncentracije na nekatere države. EIB eh, bi morda pravzaprav lahko tu obravnavala najprej eh, tiste, te eh, projekte, eh, ki bodo pač čim prej eh, dosegle neke koristi. Potem gre tudi za vprašanja moči, gre za vprašanja organizacije in investicije bi se lahko koncentrirale na določene države. Juncker je pač povedal, da ne bo predhodnega Eh, dodeljevanja sredstev določenim regijam, vendar kljub samo moramo biti previdni pri porazdelitvi sredstev. Hvala lepa, gospod Majštad. Hvala lepa, da ste izpostavili tako pomembne točke. Sedaj dajem besedo Hansu Bruingsu, izvršnemu direktorju na Evropski okoljski agenciji. Hvala lepa, gospod Majštad. Eh, predsedujoči, da mi dajete možnost, da sodelujem pri tej pomembni razpravi. Pomembno je financirati prehod na zeleno ekonomijo in tu že sodelujemo z Evropsko investicijsko banko. To je tudi usklajeno s členom 5.2 predloga uredbe, kjer so opredeljene uh, zahteve za uporabo za raziskave, inovacije, obnovljive eh, vere energije, energetsko učinkovitost, infrastrukture v okolje, naravne vere in urbano, urbani razvoj. To, kar pač pravim, temelji na našem petletnem poročilu, eh, ki ga bomo predstavili pravzaprav eh, v Bruslju jutri, vendar zaključki so zelo jasni, eh, ko gre za investicije in porabo sred, pičlih sredstev, s katerimi razpolagamo. Eh, pomembni so projekti, ki pač dajo korist okolju in gospodarstvu, zdravju ljudi in tudi eh, dobremu počutju. Evropa se tako kot druge države na tem planetu sooča s številnimi izzivi, ko gre za proizvodnjo, porabo, eh, ki nista trajnostni na dolgi rok in se spreminjajo v globalnem eh, kontekstu. Če output spremenimo, se moramo seveda eh, eh, zavedati, eh, da dosedanjih eh, načinov ne moremo ohranjati. Eh, evropske institucije imajo sedmi okoljski eh, program, imajo še druge politike, cilje glede nizkoogličnega gospodarstva, krožnega gospodarstva. In če želimo vse to uresničiti, moramo preiti v logiko tranziciji. To je seveda težavna naloga. Smo pa pri, prepričani, da iz tega izhajajo priložnosti za evropsko gospodarstvo in za poslovanje. In Evropa lahko tu da eh, nov podarek na področju znanosti in raziskav. zadnji dve vrstici so celoten evropski eh, BDP in potem pa razvoj zaposlovanja v EU. Eh, po letu 2008 eh, vidite povsem na vrhu dodano vrednost iz investicij in vse to se je dogajalo od samega začetka recesije v Evropi. In seveda želimo uporabiti EFSI eh, e za izhod eh, iz krize in taka prizadevanja bi okrepila pravzaprav tudi to grafiko, ki jo spremljamo po letu 2008. Eh, ko gledamo v prihodnost, morda detajli niso tako pomembni. To je eh, izbor verov, ki se zdijo kritičnega pomena Evropske komisiji. In ti kritični veri za prihodnost ne prihajajo iz Evrope. Rdeči prihajajo iz Kitajske, drugi iz Brazilije, Demokratske republike Kongo in drugih krajev. Eh, in to je tudi. Eh, v skladu z zadnjim poročilom Svetovnega gospodarskega foruma e, največja tveganja za razvoj so okoljska e, tveganja e, in to pomeni, da moramo pač se odločiti tudi z vidika tveganja za nizkooglično gospodarstvo, za eh, zeleno gospodarstvo. Potrebna pa so tudi primerna eh, sredstva eh, za doseganje tega nizkoogličnega gospodarstva in tu je pač pomembna ta adicionalnost, ta dodatnost. Potrebe so velike pri prehodu v zeleno gospodarstvo gospodarstvo, govori se eh, eh, o eh, milijardah eh, in eh, biljonih v naslednjih letih. Javna sredstva bodo seveda zelo pomembna pri blažitvi tveganja eh, za zasebne investitorje in tu igra pomembno vlogo EFSI. Javni denar, javna sredstva eh, so bila pomembna eh, pri investicijah in inovacijah. To se je videlo pri eh, eh nanotehnologiji, pri uh, drugih tehnologijah eh, in zastavlja se vprašanje, ali lahko ta dodatna sredstva uporabimo tudi za to, da uh, Evropo spravimo v vodilni položaj na področju zelene tehnologije. Evropa je samo majhen delček globalnega gospodarstva. Zastavlja se vprašanje, ali se lahko Evropa spremeni v eh, Silicijevo eh, dolino eh, ekoindustrije. Eh, stabilnost in spodbude so pomembne za zelene investicije. In ko razvijamo politike, ki povezujejo eh, tekoče eh, politike in intervencije in EFSI je pomembna intervencija in če želimo pač investirati v obnovljive vire, v krožnost gospodarstva in če želimo doseči večjo produktivnost in eh, to postaviti v luč uh, prihodnosti in leta 2030 ali pa 2050, vidimo, kako pomembno je to vprašanje. Uh, pomembna je tudi eh, okoljska davčna reforma, ki upošteva eh, povzročitelja, ki upošteva demokratsko bazo pri davčnih sistemih, ki izloča eh, škodljive podpore. Eh, in tudi eh, področje fosilnih eh, goriv je tu lahko pravzaprav eh, primer, ki si ga ogledamo pri načrtovanju politik. Pomembni so jasni kriteriji za bodoče investicije v zeleno gospodarstvo. Prvič, ali tehnologije prispevajo k odpravi ogličnega gospodarstva ali prispevajo k krožnosti gospodarstva ali izboljšujejo možnosti zaposlovanja ali eh, pravzaprav omogočajo ostajanje znotraj določenih eh, meja na področju energije in porabe virov. In eh, potem pa še četrto vprašanje, kako je pravzaprav z zdravjem in dobrim počutjem. Eh, to so kriteriji, ki jih moramo upoštevati. Eh, opravljene so številne raziskave v velikih eh, institucijah, kot so Svetovna banka, OECD in mi smo ugotavljali, da se je zaposlovanje po letu 2008 v Eh, dobrih sektorjih celo povečalo z 2,5 na 4,1 milijona delovnih mest. Inovacije po letu 2008 je bilo več evropskih patentov. Eh, ti sektori so postali bolj konkurenčni kot eh, pred krizo. Izboljšala se je tudi produktivnost verov in na celini z malo Eh, virov je to seveda zelo pomembna strategija eh, in zmanjšujejo se tudi izkrivljanja eh, na trgu. Podarek je na manjši uporabi virov in čim manjši odvisnosti od energetskih virov iz drugih držav veste vsi gledamo proti vzhodu ta razprava je zelo pomembna torej mi se moramo seveda izogibati eh, stroškom in vemo da je zdravstvo pod pritiskom zaradi eh, grožen ki izhajajo za zdravje eh, iz okolja Eh, torej upoštevati je treba eh, podnebne spremembe in stroške, ki se jim lahko izognemo. Zadnja študija, ki prihaja iz Združenega kraljestva, kaže, da vsak funt eh, investiran v okolje da ima donos v višini približno 3 funtov. Poglejmo, kako inovacije lahko privedejo do prelomov, do napredka. E, torej, treba je e, financirati tranzicijo, vključiti javna in zasebna sredstva. V letu 2013 je Evropska investicijska banka prevzela vodilno vlogo in mi smo e, videli, kako se ta trg povečuje z 1 milijarde evrov na 100 milijard evrov. Evropa je pa na samem vrhu. Vse je v skladu s petim členom eh, predlagane uredbe in eh, učinki bodo dobri za okolje, konkurenčnost, inovativnost, eh, torej treba se je osredotočati na novosti v zeleni eh, ekonomiji v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjega govornika. Eh, Jose Maria Abad, ključni iz Španske banke za promocije. Gospod Artui, gospod Gualtieri, spoštovane članice in člani parlamenta, gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil odboru za proračun in odboru za gospodarske zadeve, ker ste organizirala to skupno javno predstavitev. Hvala lepa, da ste me povabili, da danes nastopim. Po skoraj osmih letih, odkar se je začela kriza, so se začele povečevati tudi naložbe. Broglov inštitut kaže, da so naložbe v Evropi nekje 280 milijard, 170 na področju gradbeništva. Dva razloga sta, zakaj je do tega prišlo, zaradi asimetričnega učinka, ki ga je imela recesija na javni sektor. Ena od prvih proračunskih postavk kjer so vlade krčile sredstva, je bila prav ta. Potem pa so tu še pogoji za financiranje MSP-jev. Ta so bolj krhka in tudi bolj raznolika, kot so velika podjetja. Naložbeni načrt za Evropo, ki ga je komisija predstavila leta 2014, ta je bolj znan tudi kot Junkerjev načrt, skuša odpraviti te težave sklad EFSI bo financiral infrastrukturo in tudi MSP-je. 16 in 5 milijard evrov bodo prejeli eni in drugi v naslednjih treh letih. In to prvo jamstvo bo dopustilo Evropski investicijski banki, da v sodelovanju z nacionalnimi promocijskimi bankami zauzame bolj tvegan položaj, zlasti ko bo šlo za projektne obveznice, izkoristili bodo tudi prednostne sektore, ki potrebujejo naložbe, skušali pa bodo pridobiti sredstva v višini 15-kratnika razpoložljivih sredstev. Poleg tega naložbe pozitivno vplivajo kratko in dolgoročno gledano. Kratkoročno predvsem zaradi večjega popraševanja. Mislim, da je potrebno v okviru gospodarstva poskrbeti za ustrezne okoliščine. V evroobmočju je izpolnjen ta prvi pogoj, se pravi, da so okoliščine dobre. Potem so pa tu še obrestne mere. Evropska centralna banka naj bi srednje do kratkoročno gledano ohranila nizke obrestne mere. Je pa zelo pomembno srednjeročno gledano vlagati v infrastrukturo, zato ker bomo potem povečali tudi proizvodno zmogljivost. Od tega je tudi odvisno, kolikšna bo dobava, ali jo bomo spodbudili ali ne. Pomembno je tudi, da se podjetja znajo sama financirati. Če želimo čim bolje izkoristiti te priložnosti in ulagati, bi morali poskrbeti predvsem za to, da bodo prakse homogene povsod po Evropi, torej izključnega pomena tako da moramo upoštevati stopne uspešnosti pri naložbah v procese, sočasno pa moramo upoštevati tudi stopne tveganja, do katere smo prišli na podlagi preteklih investicijskih projektov. Junkerjev načrt je dober in skrbi za vse te elemente. Še naprej se osredotočamo seveda na sklad EPSI. Druga dva stebra sta z vidika dolgoročne perspektive še toliko bolj pomembna. Kot prvo potrebujemo primeren postopek za izbor projektov na nacionalni in evropski ravni. Tehnično pomoč bomo morali ponuditi na ravni naložb. Želimo si, da bi bili ti naložbeni načrti in tudi sami postopki bolj usklajeni na evropski ravni. Izboljšati je treba tudi naložbeno okolje v Evropi, odpraviti je treba ovire, ki še vladajo na področju naložb. Vzpostavitev EFSIA skupaj z drugima dvema stebroma v tem načrtu predstavlja velik korak naprej, zlasti na področju infrastrukture, na področju prometa. Tudi v ZDA so storili nekaj podobnega in s tem spodbudili dodatne naložbe in uspešnost. Evropa se sooča s paradoksalno situacijo. Pri nas je velik razkorak na področju naložb, istočasno nimamo na voljo dovolj dolgoročnih projektov ta dva vidika je treba upoštevati, ko bomo ocenjevali, kakšen bo kratkoročni učinek sklada EFSI. Instrument za povezovanje Evrope in obzorje 2020 sta instrumenta, iz katerih smo vzeli 75 odstotkov sredstev, s katerimi financiramo dodatne projekte v okviru EFSI-ja in želimo si, da bi na podlagi teh sredstev pridobili tudi večkratni učinek. Pričakujemo, da se bodo vsa ta sredstva kmalo sprostila. V okviru Junkerjevega načrta je zelo pomembno, da pravilno izberemo vse tiste projekte, ki jih bomo financirali. Poskrbeti je treba tudi za odpravo vseh ovir. S tem bomo dosegli učinek večkratnega. Ko bomo izboljšali sam postopek izvire projektov in poslovno okolje, bomo izboljšali tudi kakovost naložb v Evropi. Potrebe po naložbah v Evropi so precejšne. Je pa treba upoštevati vsaj tri razsežnosti, ko govorimo o posameznih državah. Kot prvo, dejstvo je, da se infrastruktura stara, slabo se je vzdrževala infrastruktura v številnih državah, če povem drugače. Naložbene potrebe v posameznih državah niso povezane toliko z gradnjo nove infrastrukture, temveč z posodabljanjem in ohranjanjem obstoječe infrastrukture. Zaradi naložb v smislu obnavljanja infrastruktur so se izboljšali tudi pogoji za naložbe. Potem so tu še neoprejemljive naložbe, ki so ključnega pomena. In Evropa je v primerjavi z drugimi gospodarskimi območji, kot so ZDA, predvsej v zaostanku. Naprimer, ko gre za tehnologijo, zdravje, okolje, raziskave in razvoj na splošno. Vse to bi morali na ravni držav članic bolj financirati. Potrebujemo tudi ustrezno mešanico financiranja. Je pa res, da se stvari v posameznih državah razlikujejo tudi med posameznimi podjetji. Naprimer, MSP-ji v Nemčiji so večji, kot so velika podjetja v Španiji. Izboljšati je treba okolje za naložbe, upoštevati je treba potrebe MSP-jev strategija, en pristop za vse, ni primeren in bi se mu morali izogniti. Pogovarjali smo se o tem, da naj sredstva, ki jih bodo države, prispevale k EFSI-ju, ne bi upoštevali pri izračunavanju primankljaja v odnosu do BDP-ja. Pomembno je, da zagotovimo opremljive in neopremljive naložbe. Upamo, da bomo zagotovili tudi dovolj sredstev za MSP-je. Če povzamem še s tremi ključnimi točkami. Vse naložbe v okviru sklada EFSI-ja bi želeli še povečati kratkoročno. Uporabiti je treba vsa sredstva, ki jih imamo na voljo in pomnožiti dodatna sredstva, ki jih bomo pridobili iz naslova sredstev iz EFSIA. Potem bi morali poskrbeti za dodatne naložbe, ki bodo učinkovite in prinesle rezultate. Te dolgoročni rezultati so veliko bolj pomembni od kratkoročnih ali pa od učinkov multiplikatorja. Okrepiti je treba tudi naložbe skladno s potrebami posameznih držav. Pristop, ki bi ustrezal vsem državam, enostavno ni zvedljiv. Hvala. Najlepša hvala, gospod Abad. Še zadnji govornik v tem prvem delu, kolega Stuart Holland, profesor iz Fakultete za ekonomijo z Univerze v Coimbrae profesor Holland, beseda je vaša. Thank you. Hvala lepa. Sam se bom oddaljil od teh trditev, ki smo jih slišali. Predvsej se bom oddaljil od tega. Junkerjev načrt ni trajnosten, ni potreben, ni koristen. Vsaj z vidika tega, da nas nekako spravlja na kriva pota. Premalo se upošteva sredstva, ki jih države članice že imajo na voljo. Sam sem vse to zapisal tudi v dokumentu, ki je upam na voljo vsem poslankam in poslancem. Štiri ključne točke vsebuje ta dokument. Kot prvo, predlog za ta sklad izhaja iz briljantne analize, ki jo je opravil Matejaš Žurek, polski finančni minister, ki je rekel, da potrebujemo dodatne naložbe, če želimo zagotoviti oživitev gospodarstva v Evropi. Vendar je bil pristop napačen. Sklad, ki že obstaja in ki sem ga leta 1993 predlagal tudi Delorju in ki ga je leta vzpostavil leta 1994, ni dovolj dober, da bi prispeval k oživitvi gospodarstva, ki temelji na naložbah. Takšno je mnenje polskega finančnega ministra. Nimamo možnosti, da bi izdajali obveznice. Obveznice Evropske investicijske banke niso bile upoštevane pri nacionalnem dolgu, niti jih ne bi smeli upoštevati. Kot drugo, meril za okrevanje, ki temelji na naložbah, ne potrebujemo. Leta 1994 se je Evropski svet odločil, da bo financiral omrežje TEN. Ta pa že pokriva tudi široko pasovne povezave, ki jih tako zelo potrebujemo. Potem posebni amsterdamski načrt iz leta 1997 je pogoje delovanja Evropske investicijske banke razširil. Ta lahko vlaga tudi v zdravje, izobraževanje, zelene tehnologije, varovanje okolja, lahko podpira tudi MSP-je s tem, ko izdaja obveznice, in to je tudi del prvotnega predloga, ki sem ga podal Delorju za Evropski investicijski sklad, namreč da naj bi s temi obveznicami financirali tudi sklade tveganega kapitala. Ko je evropsko gospodarstvo v recesiji, takšne obveznice niso koristne. Tretji ključni argument predlagan sklad je javno-zasebno partnerstvo, ampak kot je rekel Matejas Čurek, javnega dela ni, javnega denarja ni. Pričakujete vzvod v višini 15 kratnika in Jirki Katajnen je že priznal, da je ta večkratnik previsok, da bi ga morali znižati z 15 na 5, pa še ta večkratnik na ravni številke 5 je previsok niti ta sklad ne izpolnjuje pričakovanja Žana Kloda Junkerja. To pričakovanje je bilo izraženo v parlamentu julija. Namreč, da bi morali imeti okrivanje gospodarstva, ki temelji na naložbah, te pa bi bile sad izdaje obveznic strani EIB-ja. Evropsko okrevanje gospodarstva potrebujemo sedaj. Ali bi se res morali pogovarjati o merilih za to, kdo jih bo pripravil, kdo jih bo sprejel, kakšne bodo. Že tako ali tako je minilo 8 mesecev, odkar je Jean-Claude Juncker predstavil ta načrt. Ali bomo res čakali še 8 dodatnih mesecev, predno storimo konkreten korak naprej? Sam danes zelo odločno predstavljam svoja stališča, vendar ne trdim, da bi morali ta načrt opustiti. Mislim, da bi parlament moral v svojem prihajajočem poročilu priznati to, da v Evropskem investicijskem skladu in Evropske investicijske banki Evropa že ima instrumente, s katerimi lahko spodbudi okrevanje, ki temelji na naložbah brez sprememb pogodbe, brez novih instrumentov in predvsem brez raznih jamstev. Ko je Mateo Ščurek rekel, da potrebujemo nov sklad in on je septembra nagovoril Projeglov inštitut, takrat je rekel, obseg bo drugačen od Evropskega investicijskega sklada, ki je vredno zgolj 4,5 milijarde evrov in ki naj bi penostavil dostop MSP-jev do posojil. Ampak saj tu ne gre za pravi naložbeni sklad. Če to mislite, ste si nabačno prebrali stvari. Sam sklad nikako ne zagovarja tega. Člen 2.1 pravi, da je naloga tega sklada ta, da pomaga pri spolnevanju ciljev skupnosti. Ko sem svetoval Delorju, sem rekel, da je to zasnovano približno tako, kot je bilo odprto zasnovano področje pristojnosti EIB-a. Premalo možnosti imamo, da bi financirali MSP-je. Člen 2.2 pravi, da lahko med dejavnosti sklada vključimo tudi dejavnosti posojanja, kamor sodi tudi izdajanje obveznic. In EIB in Evropski investicijski sklad sta bila povabljena na delovno skupino ekonomskega in socialnega odbora leta 2012. Takrat so podprli te predloge, ki so namenjeni temu, da bi okrev, zagotovili okrevanje gospodarstva v Evropi. Potem je pa tu še kritično vprašanje, od kje bo prišel denar, kot da bi prihajal iz Nemčije ta denar se lahko pridobi s tem, ko recikliramo globalne presežke. V Pimku so pred dvema letoma rekli, da potrebujejo dolgoročne naložbe, zato ker enostavno ne morejo zagotoviti ustreznega donosa pri pokojninskih skladih, če so obresti tako nizke. Tudi Kitajci so leta 2012 imeli precejšnje zgube zaradi naložb v zasebni sektor v Evropi. Rekli so, da želijo javne naložbene obveznice, ki bodo imele dospelost vsaj deset let ali več. Evropska investicijska banka lahko to zagotovi. Sam cenim kolega Majštada, to tudi sam ve. Decembra so se srečala na sestanku v Bruslju, ta sestanek je bil koristen in takrat sem rekel, dvignite roke vsi tisti, ki veste, da posojanje od Evropske investicijske banke ni uračunano v nacionalni dolg. Vsi, ki se zauzemajo za oživljanje gospodarstva, so se zauzeli tudi za to načelo in Filip je to potrdil. Je pa res to, kar smo prej slišali, da EIB e skrbi ocena trojni A, ker je EIB e odvisna tudi od pokojninskih skladov. Potrebujemo pa rast. Kot sem že Delorju predlagal, Evropsko investicijsko banko je treba dopolniti z tem, da recikliramo globalne presežke, ki so res izjemni, na stotine milijard so vredni. Mislim, da bi to lahko dosegli, ne da bi bistveno povečali kapital, ki ga prispevamo za financiranje tega. Potem pa še učinek vzvoda. Gre za večkratnike, za multiplikatore, gre za pričakovano multiplikacijo, ne gre pa za multiplikator. Investicijski multiplikator dejansko zagotovi sredstva. Naložbeni multiplikatorji pa v Evropi segajo nekje od 2,5 do 3, kar to pomeni, če uložite 100 milijard na podlagi recikliranih globalnih presežkov, lahko potem izpolnite ta cilj 315 milijard s katerimi naj bi financirali rast s pomočjo naložb, kot je rekel tudi Juncker. Mislim pa, da vlade ne bi smele biti prestrašene zaradi trgov obveznice ali zaradi bonitetnih hiš. Januarja 2012 je bilo nekaj spregledano. Snajden je takrat dolg devetih držav članic znižal. Tri razloge podal za to. En razlog je bil ta, da je treba zmanjšati vzvode, se pravi, da so vlade morale znižati svoja sredstva, gospodinstva prav tako. Druga zadeva je bila ta, da nismo imeli na voljo ustreznega načrta za okrevanje, ki bi temeljilo na naložbah in brez takšnega načrta ni nobene zagotovljene donosnosti državnih obveznic. Potem pa še nekaj, po mojem mnenju, pa ne zgolj po mojem mnenju, ne potrebujemo novih naložbenih meril in to je realnost. Lahko bi sicer oprede, vzpostavili nek odbor, ki bi se pogovarjal na dolgo in široko o teh projektih, ki naj bi jih izbrali. Pa ne bodo nič dosegli. V amsterdamskem načrtu smo jasno predelili, da je treba zagotoviti srednje in kratkoročno financiranje za MSP, da je treba vlagati v zdravje, izobraževanje, tehnologijo, zeleno gospodarstvo, v sistem metrojev, v plinovode, vodovode, v to, da se ponovno zagotovi tudi oživitev zasebnega gradbenega sektorja. Vse to je donosno že sedaj, ni nam treba čakati. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezna priporočila, takšna kot sem jih že sam podal Delorju decembra leta 1993 ko smo v beli knjigi govorili o zaposlovanju in rasti. Ne potrebujemo nekega arhajičnega instrumenta, ki v evropski javnosti ne naleti na pozitiven odziv. Vprašajte voznika tramvaja, kaj je to Evropski sklad za strateške naložbe. Nikar ne pričakujte, da boste dobili jasen odgovor. Izven te dvorane zelo malo ljudi ve, kaj je to. Potrebujemo novo pogodbo za Evropo, kot je bil Rooseveltov načrt iz leta 1929. Roosevelt je v času depresije, recesije vse prihranke uložil v socialo in tako naprej. Tisto, kar je presenetljivo pri uspehu, ki ga je dosegel, pa je to, da je znižal brezposobnost skoraj da 29 odstotkov na manj kot 10 odstotkov v sedemletnem obdobju, preden je potem izbruhnila druga svetovna vojna. Pri tem je imel povprečen primankljaj na nacionalni ravni okoli 3 odstotke, se pravi skladno z našimi mastrihskimi pravili. Tako da vas res pozivam, da ste nekoliko bolj previdni, da se zaustavite, da nehate stalno govoričiti o novem skladu, no, lahko tudi govorite o tem na dolgo in široko. Sprijaznite se s tem, da že imamo na voljo dve institucije, Evropsko investicijsko banko, ki temeli večinoma na pokojninskih skladih in Evropski investicijski sklad, ki se lahko generira z presežki. To dvoje lahko deluje za to novo pogodbo za Evropo in ta pogodba se lahko začne izvajati že sedaj, ne čez 8 mesecev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Holland. Slišali smo zelo raznoliko paleto mnen, kar je koristno. Izvedeli smo tudi to, da nekateri menijo, da Junkerjev načrt ni Junkerjev načrt, je pa to zanimiva točka za nadaljno obravnavo. Tudi naši poročevalci bodo zagotovo zastavili vprašanja, podali svoje pripombe. Najprej Udo Bulman za tri minute ali kdo drug. Kolega Fernandez. Kolega Fernandez. Dobro, jaz. Dobro, jaz, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad pozdravil vse goste na današnjem panelu. Sam sem eden od tistih, ki menijo, da je ta Junkerjev načrt, ta sklad, tisti, ki nam bo omogočil ne zgolj, da zagotovimo dodatne naložbe, temveč tudi to, da se bodo zmanjšali birokratski postopki, da se bo poglobil notranji trg. Sočasno pa bomo podprli tudi podjetja, še posebej MSP, kot smo že slišali. Gre za instrument, ki je pravzaprav dopolnilo in dopolnjuje druge instrumente, drugih instrumentov, ki že obstajajo, niti ne spodkopava, niti jih ne nadomešča. Tako da ne vem, kaj lahko sploh izgubimo s tem načrtom. Z Junkerovim načrtom lahko zgolj pridobimo. Kamoješ, veliki portugalski pesnik, je govoril v svojih pesmih tudi o pomembnem človeku, ki je rekel, da če ne bomo drzni, ne bomo nikoli od, izpluli, nikoli ne bomo imeli priložnosti odkriti novega sveta. Sveda lahko vedno odigramo tudi druge vloge, bolj enostavne vloge, ampak veliko neodkritega sveta še obstaja. Mislim, da obstaja kar nekaj zasebnih akterjev, ki bi jih lahko aktivirali, ki bi jih lahko spodbudili, ki bi nam lahko pomagali pri zagotavljanju rasti zaposlovanja. Ima vprašanje. Ta odbor za naložbe bo pravil neke vrste predizbiro, ko gre za projekte. Ampak kdo bo potem na koncu odločal o projektih? Evropska investicijska banka in zgolj EIB? Zanima me tudi, Kdo bo pridobil dodatna finančna sredstva? Bo Evropska komisija skrbela za to? Je morda predviden postopek? Če ja, bi ga bilo vredno nekoliko bolje razjasniti. In še eno vprašanje v zvezi s kohezijo. Ta načrt nam bo omogočil, da zakrpamo vse te vrzeli, ki obstajajo na trgu. Mislim, da bi nam moralo biti to jasno. In ta platforma, ki jo predvidevate in o kateri ste tudi govorili, bo služila predvsem zato, da se projekti ustrezno strukturirajo. In ta platforma bi, po mojem mnenju, morala biti brezplačna, zato ker bi morali poskrbeti predvsem zato, da se spodbudi teritorijalna kohezija. Odpraviti je treba vrzeli na trgu, odpravimo pa jih lahko prav zahvaljujoč temu načrtu. Poleg tega bomo ponudili pomoč pri oblikovanju projektov. Hvala. Hvala lepa, kolega Bulman, soporočevalec. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala predavateljem. Mislim, da bo ta pogovor lahko potekal zelo dinamično. Uh, Eh, predvsem, če bomo zanimive predavanja dopolnili z zanimivimi vprašanji. Začel bi z gospodom Hollandom. Um, torej, to je bil zelo osvežujoč prispevek, malo drugačen od drugih. Vendar vprašanje, naslednje vprašanje, torej ta parlament ne more reči EIB to, kar naj ona naredi, temveč Torej, mi kot parlament ne moremo Evropskemu investicijskemu skladu reči, kaj naj stori in to mi je zelo žal, še bolj pa mi je žal, da ne moremo vedno državam članicam povedati to, kar naj bi storile. Sedaj moramo oblikovati ta proizvod. Rekli ste, da nočete blokirati ali tega odpraviti. Zato se moramo osredotočiti na to, kaj bi radi spremenili pri tem svežnju oziroma programu. In tu vas prosim za konkretne predloge. Um, gospod Malštat je povedal marsikaj, s čimer se strinjam. Želim pa eh, postaviti dve vprašanji. Res je, kar ste rekli v zvezi s parlamentarnim nadzorom nad usmerjevalnim odborom, Potem prav je, kar ste rekli v zvezi s sofinanciranjem držav članic. Tu moramo razmisliti o učinkovitem delovanju tega. Vendar želim vas vprašati dve stvari. Kako pa lahko poskrbimo za to, da bi z na novo pridobljenimi sredstvi eh, Ehm, da ne bi ehm, ta sredstva investirali v zelo tvegane naložbe. Torej ta obveznost nekako nekjer zapisana in kako prispevati k temu, da naložbe ehm, gredo bolj v tisto področje, ki, eh, na katerega je opozoril gospod Brunings in s katerim se mnogi od nas strinjajo. In sicer, da bi bolj um, um, poskrbeli za to, da bi poskrbeli eh, torej za financiranje projektov, kjer, eh, ki teh sredstev še ni. Kakšne regulativne predpise lahko pri, predvidimo, za to, predvidimo za to? Potem drugo vprašanje. Ali naj bi Evropski investicijski sklad uh, enostavno nadaljeval uh, to, kar že sedaj uh, dela uh, z MSP-ji. Um, torej, kaj, kako pripraviti strategijo, ki bo bolj pomagala MSP-jem? Seveda tudi ne zadostuje, da um, um, se jimlje jamstva bankam, kajti potem spet banke odločajo o tem, kaj kreditirajo in kaj ne. In razen tega želim vprašati gospoda Abata, uh, ki vidi možnosti, da bi se vključila nacionalna banka, ki um, um, um, odobrava subvencije oziroma podpore, ali bi takšne banke lahko bile partner pri izvajanju take strategije in kako bi taka banka po vašem lahko izgledala. Hvala. First. Hvala lepa, najprej gospod Majštar dve minuti za vsakega govornika. Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko sočasno odgovorim gospodu Fernandesu in gospodu Bulmanu na prvo vprašanje. Gre pa za ulogo tega naložbenega odbora. Mislim, da ni odbor tisti, ki bi opravljal pred izbiro. Res pa je, da se je besedilo nekoliko spremenilo. V prvem predlogu Besedila je bila res ta naloga zaupa na odboru, ampak to je napaka, saj ni zmožen ta odbor tega početi. Gre za šest oseb, ki so sicer sposobne osebe, ampak ali lahko res teh šest oseb izbira med stotinami projektov, ki jih bodo države predložile. Tu gre res za tehnično delo, ki ga upravlja Evropska investicijska banka, ki je tudi opremljena za to. Poleg tega lahko Evropska investicijska banka najame dodatno osebe za upravljanje tega dela naloga tega naložbenega odbora. Če si preberete zadnjo različico besedila, boste videli, da gre v to smer. No, ta naloga je, da naj bi odbor preveril, ali projekti, ki jih bo v predizboru določila Evropska investicijska banka, izpolnjujejo merila iz člena 5 uredbe in ali izpolnjuje tudi smernice usmerjevalnega odbora zahvaljujoč temu mehanizmu, bo Evropska investicijska banka financirala tudi tiste bolj tvegane projekte, ki jih sicer sama ne bi financirala. Se pravi, naložbeni odbor je tisti, ki bo preveril, ali je vse skladno, ali je skladno s smernicami na področju tvegan, ki jih je opredelil smerevalni odbor. Uloga parlamenta bo po mojem prav ta, da preverja, ali stvari potekajo tako, kot morajo. Preverjali boste, ali se EFSI uporablja za financiranje projektov, ki jih bi EIB v vsakem primeru financirala. Če ja, potem smo zgrešili cilj in v tem primeru se bo parlament tudi ustrezno odzval. Zato bi morali jasno razlikovati med vlogami vsakega posameznika. EIB bo izbrala projekte, kjer je zato najbolje opremljena, ali so smernice dosledno spoštovane, ali so spoštovane tudi prednostne naloge Evropskega parlamenta in usmerjevalnega odbora. To pa je po mojem mnenju naloga tako parlamenta kot smerevalnega odbora. Tako bi sam razlikoval med enim in drugim. Glede MSP-jev, predsednik me gleda in mi daje vedeti, da sem že predolgo govoril samo o parih besedah. Do sedaj moram reči, da nisem videl ničesar resnično novega, vsaj ne kar zadeva MSP-je. Ko berete to besedilo in vsaj tisti, ki delajo na Evropskem investicijskem skladu si to tako tolmačijo. Njim dajemo večje pristojnosti, dodatne pristojnosti k tistim, ki jih že imajo. Gre za nudenje jamstov banki, ki posoja MSP-jem oziroma gre tudi za nudenje jamstov vsem tistim, ki želijo vlagati. Hvala. Mister. Hvala lepa. Gospod Brojniks. Hvala, predsednik. Bom skušal biti zelo kratek. Kako lahko resno jemljete ta merila? No, naj odgovorim. S pomočjo treh odgovorov. Zelena rast, naprimer, je sedaj že vključena v vsaj nekje ducat pomembnih političnih ciljev in svežnjev v Evropi. Tako da, če se želite resnično držati teh ciljev, boste morali obrati točno to pot. Druga zadeva. Vse skupaj bo moralo temeljiti na trdnih dokazih, da zadeve dolujejo in da prinašajo tudi zaželjene rezultate za družbo, ne zgolj z vidika okolja in podnebe, temveč tudi z vidika gospodarstva. Upoštevati je treba člen 5 predloga EFSI. Tri od petih meril so tesno povezani s cilji, ki sem jih sam prej predstavil. Tudi, ko gre za raziskave in razvoj, obzorje 2020 je govoril o tem, nekje 20 milijard evrov bomo porabili za to, gre za precejšen znesek, s katerim bomo lahko podprli ta svežen. In kot tretje, kar zadeva Evropsko agencijo za okolje, Mi smo se z Evropsko investicijsko banko že pogovarjali o tem, kako bi lahko izboljšali podporo, ki jo nudimo bankam, ko gre za to vrstne naložbe. To bi bil moj odgovor. Hvala, gospod Abad. Tri točke. Popolnoma se strinjam z gospodim Fernandesom. Rekel je, da EFSI ne bo nadomestil obstoječih instrumentov in sicer tudi zato, ker tega ne more storiti. Ena od pomembnih točk je, da ime sklad povzroča določeno zmedo, ampak to so v bistvu samo jamstva Evropske komisije, Evropske unije investicijske banke, to so jamstva za obstoječa sredstva um, EIB, EFI, tako da bi ta prevzela več tvegan. In to bo pomembno. Torej, ni, ne vzpostavljamo nečesa novega, nekih novih organov. In gospod Bulman je vprašal, kaj naj lahko storimo, da bi to zagotovili. Torej, najprej potrebujemo prve prave spodbude eh, tudi za osebje EFSI-ja in potem moramo seveda eh, zagotoviti tudi pravilne scheme za ekspost evalvacije. Seveda se bomo učili tudi izkušen in to praksa se bo potem izboljševala. V teku časa in tretja točka vprašali ste, kaj lahko storijo nacionalne promocijske banke. No, tudi to, bi rekel, to pomagajo lahko predvsem z jamstvi. EFSI ehm, e torej zagotavlja preko EIB tudi promocijskim bankam določena jamstva, ki lahko potem posojajo več denarja. Torej, mi, ehm, bančna regulativa je enaka povsod, Eh, in nizja, ko so tveganja, večja bo naša moč delovanja. In seveda moramo v vseh državah članicah si to ogledati posebej, obenem pa tudi skupaj z investicijsko platformo, na primer z eh, vse evropsko platformo za naložbene projekte. Hvala, gos hvala gospod Huland, je na vrsti naslednji. Hvala za te prve komentarje. Bom zelo enostaven. Filip Majštad je rekel, eh, šest eh, strokovnjakov se predlaga za izbiro projektov, ki niti ne bodo um, polno, ča, torej zaposleni za celoten čas. To bo v bistvu samo pogovarjanje. V bistvu je to bolj profilaktično. In zato sem zato, da se uporabi obstoječe instrumente za eh, okrivanje evropskega gospodarstva. Hvala. Sedaj pa sledijo vprašanja eh, in pripombe poslancev. Idija Karcija Zabal, poročevalka v eh, odboru za proračun, je na vrsti prva. Hvala, predsednik. Bom skušala v minuto in pol stlačiti vsa vprašanja in tudi vse pomisleke, ki so se mi vzbudili tekom dela, ki ga opravljamo pri tem skladu. Očitno je, da imamo pač to, kar imamo na mizi, lahko smo bolj ali manj kritični do tega, vendar je naš cilj ta, da skušamo izboljšati poročilo in tudi predlog Evropske komisije. Ena od smeri, v kateri delamo, je tudi ta, kako bi lahko zmanjšali krčenja iz obzorja 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope, ki so pravzaprav sestavni del tega sklada. Ena od zamisli, ki jih imamo, kako bi lahko zmanjšali ta učinek, je, da najdemo alternativne vire financiranja, da bi lahko tudi preko raznih manevrskih prostorov v proračunu še financirali tudi ko gre za jamstveni sklad in tako naprej. Zanima me, gospod Majšta, kakšno je vaše stališče? Se vam zdi, da bi lahko jamstveni sklad zmanjšali? Gre za 8 milijard evrov, ne da bi pri tem posegli v teh 16 milijard, ki jih imamo za jamstva ne bomo na tak način nekoliko povečali tveganje za samo udeležbo pri tem skladu? Kaj pa tem z manevrskim prostorom, ki ga imamo pri tem skladu? Drugo vprašanje, ali mislite, da bi lahko Evropska investicijska banka sodelovala z več sredstvi, ne zgolj s petimi milijardami, temveč tudi z uporabo preseškov iz preteklih in prihodnih let, da bi tako imeli na voljo znotraj tega sklada tudi v prihodnih letih več sredstev. Hvala. Hvala. Gospod Körnmel, odbar za proračun. Hvala, gospod predsednik. Želim ponovno opozoriti na to, da je še vedno veliko odprtih vprašanj iz vidika naše skupine. In sicer se nam zdi eno vprašanje pomembno. Odkje je optimizem, da bi vse probleme, ki so bili, namenjen, ki so bili omenjeni, rešili s tem? Želim še enkrat povedati nekaj načelnega. Ne vidim, zakaj spodbujamo tako velik naložbeni volumen, obseg, če ne vemo, za katere projekte. Na kateri mizi so načrti projektov? Jaz vidim samo mizo, na kateri naj bi bil denar. To pa je popolnoma napačen pristop. Nočemo gospodarstva, ki bi eh, bilo, eh, torej planskega gospodarstva, ta poskus smo že imeli v preteklosti. Država nekako želi usmirjati zadeve, eh, odločati o tem, tem, kateri projekti se bodo podpirali, kdo pa bo prevzel jamstvo, da bo financiranje teh projektov trajnostno. To lahko naredi samo podjetnik, ne pa država. Če bomo šli v to smer, bomo šli v popolnoma napačno smer. In zato ne vidim prave potrebe. Trenutno živimo v času, ko je na voljo veliko denarja, centralne banke so to spodbudile, imamo eh, obresti, ki so eh, nične. Torej, kje je pomankanje denarja? Mislim, da pomankanje primankujejo eh, visoko kakovostni projekti in v nevarnosti smo, da bomo financirali napačne projekte. Sedaj pa eh, gospod Otmrkaras, IPP e Ikon, eh, poročevalec v Senci. Hvala gospod predsednik, gospe in gospodje, navizal bom na to, kar je že povedal gospod eh, Udo Bulman, tu ne gre za prireditev, kjer analiziramo in kjer izražamo svoje želje, temveč vsak predavatelj, in to bi si želel, naj bi podal konkreten predlog za spremembo predloga komisije torej ni konkreten predlog od vsakega posameznega predavatelja. In druga točka, eh, torej tolmači imajo težave, če ob enem zvoni telefonja. Eh, torej, želim si, da nam vsak eh, referent pove, kaj je treba spremeniti v predlogu komisije, tako da bi predlog bolj ustrezal njegovim željam in ciljem. Drugič, gospod Mester ti rekel, da je dodana vrednost, da dodane vrednosti pri teh 16 milijardah eh, ni eh, povsem jasno videti. In zato se postavlja vprašanje, odkje naj bi prišel ta denar. Uh, da bi dodana vrednost tih 16 milijard bila eh, spoznavna tudi za njih. In tretja točka, ali je res, da bo ta sklo, sklad izpolnil svoje cilje samo, če bomo zapisali v uredbo, da sklad ne sme financirati nobenega projekta, ki so financirani iz drugih obstoječih skladov oziroma ki bi lahko bili financirani iz drugih obstoječih skladov. Hvala. Sedaj pa gospod Depri. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem današnjim gostom za to spodbudno razpravo. Tako kot gospod Majstat, se mi zdi ta sklad potreben, in da pač sodi v to širšo sliko ukrepov, ki jih je sprejela Evropska centralna banka. Pogosto slišim, da bo ta načrt pomagal MSP-jem, ampak ko preberemo določbe, ne vidim nič konkretnega v MSP-jih. Govorimo o podjetjih, ki imajo do 3000 zaposlenih. To je lahko tudi podružnica Microsofta, Google ali kdorkoli. Skratka, ne vidim nič konkretnega glede MSP-jev, zato me zanima, kje vi to razberete. Druga zadeva. EIB se je dobro potegnila iz te zadeve. Če preberete doložbe, boste videli, da bo pridobila nekje 20 milijonov evrov za evropsko platformo za naložbe, berem člen 2. In kot ste rekli sami, gospod Majestat, edini boste imeli koristi kot EIB od teh jamstev. Pri vsaki naložbi boste prispevali 20 odstotkov, se pravi petino jamstvo v višini 20 odstotkov vi predlagate, da naj bi mi zmanjšali programe, ki se nam zdijo prednostni, obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope. Vi pa boste pridobili. Zato vas sprašujem, kaj boste s tem storili ali boste s tem financirali projekte. Govorili ste tudi o dodatnem financiranju, ki ni še zagotovljeno v. Doložoh prav tako ni jasno zapisano, kakšna bodo ta jamstva, poleg tega obstaja tveganje, da se bo v nekaterih državah eh, zbrala večja količina naložb, da bo prišlo do koncentracije naložb. Zato vam sprašujem, ali je v teh razmerah vse to res nujno, da že sedaj rečemo, kje bomo našli teh 8 milijard. Na vse zadnje bomo financirali ta sklad. Vsako leto bomo morali seveda morali najti tudi sredstva za to,

Irščina danes ni predvidena na sestanku, tako da tolmačenje iz tega jezika danes ne bo. Eh, se opravičujem, žal. V skladu z izvajanjem sklepa predsedstva, eh, ki se nanaša na tolmačenje iz galščine, eh, torej danes žal ni tolmačenja iz tega jezika. Torej, eh, in po predpisih parlamenta ne sme nekdo tolmačiti konsekutivno v tej dvorani. Žal, ni možno. Ali uporabite drug jezik, ali pa ne morete govoriti. Sir. Se pravi, da je v vrsti naslednji govornik, gospod Tremoza. Gospoda Tremoze ni, gospod Demazi. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti za uh, prispevke. Eh, predavateljev. To, kar je povedal gospod Olon, se mi je zdelo zelo konkretno eh, in ponujam tudi podporo levice v parlamentu. In sicer treba je to pretvoriti v konkretne predloge za spremembe obstoječih instrumentov. Torej, kljub veliki likvidnosti, kljub nizkim obrestim in kljub investicijskim projektom enostavno mora biti nek razlog, da ni dovolj zasebnih, um, um, zasebnega financiranja in sicer zaradi vr varčevanja. Uh, torej, tu smo izbrali pristop javno-zasebnega partnerstva in tudi po mnenju nemškega računskega sodišča je to včasih um, dražje za um, javnost, zato ker je treba včasih eh, računati tudi javno, eh, tudi zasebno donosnost. Vendar, gospod Olant je tudi rekel, zakaj se je izbral ta pristop. Možno bi bilo, da bi preko EIB, e ne da bi se to uračunalo v masteristka merila, da bi lahko postopali tudi tako. Zato sprašujem, kako se utemeljuje, da prispevke držav članic izuzimate iz tega, iz mastrihtskih meril pa se ne izuzimajo javne investicije in ali je ta pristop res v smislu učinkovite porabe virov. In to bi rad vprašal predvsem gospoda Stirhovnama. Hvala. Kdo bo spregovoril v imenu zelenih Mergal ali Tarande za odbor eh, za proračun. Gospod Tarant, hvala, Valteri. Pravzaprav nimam nobenega vprašanja. Hvala. Hvala. EFDD, gospod Cani. Hvala, gospod predsednik. Hvala predavateljem. Po več tednih hipokrizije, in neupravičenega entuzijazma nad tem načrtom počasi vidimo, eh, kako Junkerjev načrt temelji na eh, težko izvedljivih predpostavkah. Imam dve vprašanji. In sicer zdi se mi, da je ta načrt eh, prenos projektnih obveznic EIB. E ehm, vendar ta projekt v začetni fazi ni imel ustreznih rezultatov. Prvi projekt Castor v Španiji je bil, eh, bila katastrofa in zapravljanje javnega denarja. Sprašujem eh, predavatelje, kaj menijo o tej moji misli. In druga stvar, drugo vprašanje eh, se nanaša na uporabo javno-zasebnih partnerstv. Pogosto smo videli, da je ta, eh, ta inštrument projektnega financiranja ne funkcionira. Torej, tveganje ehm, je, da eh, postanejo izgube teh projektov javne. In če so uspešni, se profiti eh, privatizirajo. Kako najti uh, Eh, alternativne instrumente javno-zasebnemu partnerstvu, ki se ni izkazalo kot učinkovito. In tretja točka je eh, tveganje privatizacije nekaterih javnih storitev, ki so temeljnega pomena s pomočjo tega sklada. Kako preprečiti to? Eh, gospod Ajkaut za zelene. Hvala, gospod predsednik. Želim nadaljevati to razpravo eh, v zvezi z vzvodom. To je vzvod, ne multiplikator in sicer vzvod 15. Malo eh, se borim s tem, kar je povedal gospod Majstor, kar je povedal gospod Branik. Če vemo, da nas bi ta sklad pripeljal iz nizkih voda, potem to nik, ni nek business as usual, temveč eh, to je namenjeno novim investicijam, novim naložbam, torej v, eh, v interesu spremembe gospodarstva. Če pa si ogledamo vzvod, eh, Eh, na primer sklada za energetsko učinkovitost vidimo maksimalni vzvod 7, torej ta vzvod 15 se ne dosiže, ko greš v bolj konkretne investicije. Torej, kako to izboljšati? Jaz ne vem, kako naj bi, ne bi to izboljšali. Če bi vzeli denar iz programa Obzorje 2020, ki temelji predvsem na jamstvih, če um, Eh, včasih gre pa za investicije, ki jih trg sam ne prevzame in potem eh, to financiramo iz ustreznih skladov. Če želite povečati eh, vzvod in pridobiti zasebne vlagatelje, kako se bo to zgodilo, tako da ne bo tako, da bo samo javnost prevzela tveganja, dobički pa do ostali pri zasebnikih in kako tudi vključiti države članice, da bi več investirale. Trenutno tam ni videti velikih apetitov. Mislim, da moramo nekako mm, bolj spoznati to povezavo, kako zagotoviti to, ta večji vzvod. Gospod Vali, danes ima vsaka skupina samo en slot, če sem pravilno razumel. Dobro, moje vprašanje se nanaša. Na na direktorja Agencije za okolje. Hotel sem videti, kaj meni o projektih, ki jih predstavljajo države članice glede skladiščenja plinov. E, e, projekti v preteklosti, kot naprimer Castor v Španiji, so eh, pokazali, da tega trajnostnega okoljskega vidika ni, da to ni zagotovljeno in da to včasih tudi destabilizira uh, tla in da um, to celo vodi tudi do potresov in tako naprej. Torej, um, razumem, da eh, se nekateri lobiji zelo trudijo za to vrstne projekte in veliko takih projektov je bilo predloženih eh, za financiranje iz tega programa. Kaj menite o tem? Um, sedaj pa še um, poslanci iz odbora ITRE in potem TRAN. Hvala. Gospod predsednik, hvala vsem uh, govornikom, predavateljem. Um, želim postaviti eno vprašanje, ki je že bilo postavljeno, ampak želim to postaviti bolj podrobno in sicer sem pristojna uh, Eh, predvsem za pripravo mnenja za financiranje iz programa Obzorje 2020. Govorniki se bodo strinjali z mano, da je pravzaprav absurdno jemati sredstva iz proračuna za raziskovalno dejavnost in razvoj in tudi za iz sredstev namenjenih za infrastrukture, da bi za to potem zagotovili jamstva. Parlament zato uh, eh, išče alternative, vendar um, pomembna je predvsem vrsta projektov, za katere gre. Eh, gospod Breining se je govoril o ciljih, s tem se sto odstotno strinjam, vendar treba je vse um, um, pretvoriti v konkretne projekte? Kako lahko poskrbimo za to, da bo v drugem odstavku petega člena, eh, tam sicer pišejo pravilne ideje, ampak vse je preveč ohlapno in mislim, da je to treba bolj konkretizirati, lahko bi iz tega financirali tudi. Eh, Eh, elektrarne na premog. Eh, torej, kako poskrbiti za to, da to, kar piše pod PID2, da bodo projekti definirani tako in sredstva vezana tako, da bo EIB morala upoštevati tudi vid druge vidike pri tem. Hvala. Sedaj pa Inisa Sindar, mm, poročevalka v odboru. Eh, Hvala lepa, predsednik. Vprašanje imam za gospoda Majšada, ampak lahko tudi ostali dopolnijo njegov odgovor glede dodatnega financiranja. Zanima me, ali nam dejansko manjka toliko milijonov evrov, ali bi lahko vsako leto sproti odločali o teh dodatnih sredstvih, da ne bi vnaprej določali višino samega sklada. Potem gospod Olond, če sem prav razumela, ste rekli, da posojil EIB-ja ne bomo vključili v nacionalni dolg. Bi lahko, prosim, kaj več povedali o tem? Namreč informacije, ki jih dobivamo z nacionalne ravni, gredo v nasprotno smer. Zanima me tudi, kako bi v okviru tega instrumenta zagotovili bolj konkretno spodbudo za zasebne naložbe v prometnem sektorju predvsem se trenutno na področju prometa uporablja javna sredstva za naprimer železnico. Potem pa je še tu kolega iz eh, Agencije za okolje. Prej ste govorili o globalni silicijevi dolini. Zanima me, koliko delovnih mest naj bi vzpostavile zaradi vsega tega, kar ste prej povedali. Ne vem, ali ima komisija sploh na voljo te številke, če jih ima, zagotovo niso na voljo državljanom. Potem je tu še ekološka energetska učinkovitost. Nimamo na voljo konkretnih številk, namreč kako bi se lahko izognili različnim brutalnim oblikam prestrukturiranja podjetij in predvsem selitev vam podjetij. Potem obad zanima me, ali ima po vašem mnenju EIB dovolj zmogljivosti za to, da bi izpolnila potrebe MSP-jev, zlasti mikropodjetij, podjetij z juga Evrope. In še enkrat, gospod Majštad, zanima me, kako bi se lahko izognili tej geografski koncentraciji naložb, ki ste jo omenili. Kako bi lahko začasna selitev, naprimer, pomagala predvsem tistim državam, ki imajo primankljaj višji od 3 odstotkov? Hvala veliko pomembnih vprašanj, ampak žal ima vsak govornik samo dve minuti za odgovor. Gospod Majstad. Hvala lepa, gospod predsednik. Težko je pravilno odgovoriti na vsa pomembna vprašanja, ki so zastavljena v tako kratkem času. E, torej več vprašanj se je našlo na jamstveni sklad. E, to je osmi člen osnutka uredbe. Cilj je torej, da se v ta sklad da 50 odstotkov vseh jamstev, ki jih da Evropska unija. To je kar nekaj. In to lahko upravičimo samo, če Evropska investicijska banka sprejema več tveganja kot sedaj. Za primerjavo, jamstveni sklad za zunanje dejavnosti EIB, se pravi zunaj Evropske unije, kjer so tveganja eh, dokaj visoka, naprimer v državah AKP, eh, tam je 9 eh, odstotkov celotnega angažmaja EIB-ja. In tu pa piše, da se da v sklad 50 odstotkov vseh danih jamstev. To je upravičeno samo, če EIB sprema več tveganja in eh, obstaja pač eh, 50 odstotno tveganje, da se bo nekdo obrnil na ta jamstveni sklad. In na teh 50 odstotkov lahko pridemo le, Eh, če eh, se EIB opre na eh, FC. Torej, EIB seveda ne bo v enem letu pač odpoklical teh 50 odstotkov. To je pač prva stvar, ki sem jo hotel izpostaviti. Torej, kako pač Eh, najti tih 50 odstotkov, kako dajati jamstva. To je seveda težavno vprašanje. Eh, tu govorim povsem svobodno. Tu se zastavljajo vprašanja, zakaj. Eh, v, um, Eh, instrumentu za povezovanje Evrope in v eh, obzorju 2020 bo pač treba iskati sredstva. Kakšno je razmišljanje komisije? Eh, ona pravi, namesto da bi pač ta sredstva uporabili kot pomoči, se pač ta sredstva dajejo v EFSI e in potem se pač dejansko uporabljajo. se pravi, tega ne dajo kot neke pomoči. Na ta način eh, je mogoče pravzaprav eh, bistveno več financirati, ker se pač izkorišča tudi vzvod. Torej, lahko se zastavimo dvoje vprašanj. Gospod predsednik pravi zelo hitro. Eh, no, tu gre seveda za zelo pomembne točke razprave. E, tu e, seveda prejemniki ne bodo isti. Govorim seveda o raziskavah, o obzorju 2020. EIB ima seveda izkušnje e, pri instrumentu za povezovanje Evrope in EIB je tudi financiral družbe, ki so se ukvarjale z raziskavami in njihove stvari so dosti krat hitro postale uspešne in so začele privabljati zasebni denar. E, in to je seveda e, tudi vprašanje e, financiranja temeljnih raziskav. O tem je treba pač govoriti z raziskovalno skupnostjo. Potem pa področje prometa. Tu so potrebne neposredne eh, pomoči. Eh, tu ne moremo seveda eh, vsega financirati z jamstvi in vzvodi. Tu je treba seveda vedeti, kaj je prednostno zlasti, naprimer na področju železnice, da vidimo, komu pač dajati pomoči. Hvala lepa. Hvala, gospod Grujniks. najprej eh, pobi, eh, želim pobiteti nekaj o projektu Castor in o skladiščenju plina. Um, kar zadeva agencijo za okolje, moram priznati, da nismo opravili nekega resnega dela v zvezi s tem. Zato moram povedati, da trenutno ne vemo kaj dosti o tem. Eh, ne bom pa komentiral individualnih projektov, ki jih ne poznam. In veste, veste pa, da so načela in postopki v Evropi, eh, ki so predvideni tudi v Evropski pogodbi, kot je previdnostno načelo in ocena okoljskih vplivov. Torej, poznaje v tem letu bomo organizirali z znanstvenim odborom seminar um, in sicer um, predvsem v zvezi z um, zajemanjem in skladiščenjem plina eh, pod zemljo. Potem, kar zadeva peti člen, gospod Karas, če sem ga prav razumel, je to povedal, ali bomo dosegli eh, zaželene rezultate. Eh, želim se osredotočiti na dva primera, ko ste govorili o Eh, elektrarni na premok, eh, tu se moramo vprašati, če vzamete resno perspektive 2050, ali želimo res investirati v to, da bi ta sistem, ki temelji na ogliku, bil bolj uspešen in učinkovit ali želimo investirati v prehod na novo, na nov energetski sistem. In to so pravi kriteriji, ki jih je treba uporabiti, ko gre naprimer za mobilnost. Od leta 1990 je prometni sektor povečal emisije za 20 odstotkov, torej edini sektor v Evropi, ki je res povečal emisije. In do 2050 želimo emisije zmanjšati za 60 odstotkov, torej ali želimo želimo investirati v sedanji sistem mobilnosti ali v nek sistem, um, nizkooglični eh, sistem mobilnosti. Torej, to so velik, veliki izzivi in to so kriteriji, ki jih moramo upoštevati. Potem, kar zadeva vprašanja v zvezi z novimi eh, možnostmi zaposlitve. zaposlitve. Um, Eh, gre seveda za brutalno prestrukturiranje gospodarstva v nekaterih sektorjih, ko gre za makro ekonomsko in makrodružbeno plat takšnih naložb in tudi zato gre na današnjem sestanku, si moramo ogledati neto učinek vsega tega eh, imamo dokaze za to, da je neto učinek eh, prehuda v smer, ki smo jo nakazal pozitivn. To ne pomeni, da bo vsaka posamezna industrija, vsako podjetje eh, imelo koristi od te preusmeritve. Če si ogledamo eh, različna mesta v Evropi, kjer imamo Ehm, še vedno ceste, ki se imenujejo potem, da so svoj čas uporabljali kočije in drugo, druga. Torej nas ta, cest, nas ta imena cest upa, včasih tudi opozarjajo na to, kaj je. Uh, se dogajalo v mestih prej, ampak družba se spreminja in eh, nove industrije prihajajo, tudi nova delovna mesta, seveda bodo prehodni učinki, eh, ki bodo imeli tudi družbene posledice, ampak Evropa ima znanje in tudi zgodovino, da se tega resno loti in to tudi resno reši. Sedaj pa za odbor. Proračun dobi beseda gospod Šenov. Hvala lepa, Roberto. S tem bomo končali pravzaprav tudi eh, prvi del. Ne? A, nadaljujemo še. Gospod Abad. Prosim za zaključek five points from Miligos. Many, many... E, torej, na koncu pet stvari. Marsikaj je bilo rečeno. Dal bom povdarek, da je EFSI eden izmed stebrov Junkarjevega načrta. Ne smemo se osredotočati samo na ta stebr, ker ni najpomembnejši. Mi se moramo osredotočiti na celoten načrt, potem pa Eh, vzvod, o tem sprašujete stalno. Mi govorimo o vzvodu 15, se pravi od investicij EFSIA do zasebnih sredstev, vendar to ni priporočilo. Eh, investicije EFSIA ena milijarda, e, iz tega naj bi EIB naredil 63 milijard oziroma tri milijarde eh, eh, investicij. Tu imamo že trikratnik. Eh, potem pa eh, še krat pet eh, zasebnih sredstev. Se pravi, večkratnik je 15. Eh, mi seveda sledimo najboljšim praksam iz držav. E, eh, naprimer, mi, imamo države z eh, bolj razvitimi investicijskimi trgi in od teh se moramo učiti. Četrtič. Res je, da je projekt lahko neuspešen, vendar to ni povezano pravzaprav z načinom financiranja projekta. Eh, In še zadnja stvar, to bom odgovoril v španščini. Obstaja zagotovo kar nekaj držav, med njimi tudi Španija. In že prej sem povedal, da je nemški MSP večji od velikega podjetja v Španiji upoštevati je treba tudi stopnjo umrljivosti, potem stopnjo produktivnosti. Vse to so elementi, ki vplivajo na kreditno sposobnost. Zato je to vrstna pomoč veliko bolj koristna v tistih državah, kjer so podjetja manjše in predstavljajo večje tveganje za banko. Če je velik del potencialnih strank banka, potem bodo verjetno stroški veliko višji. Zato imajo jamstva v takšnih državah še toliko večji pomen. Potem, naprimer, Evropski investicijski sklad. Pomemben je zaradi jamstev, ki jih nudi za MSP-je in ker ponuja tudi možnost pridobivanja tveganega kapitala. Uh, za MSP. In to je alternativni vir financiranja, da se MSP ne bodo nujno obračali na velike banke. In tudi vse to je vključeno v ta Junkerjev načrt. Tako da je po mojem mnenju to res dobra priložnost, še posebej za tiste države, ki imajo podjetja manjših velikosti. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Holland. Tri stvari. Prvo, kar je izpostavil Fabio De Masi, pa kar ste izpostavili tudi vi, o tem, kako eh, posojila EIB ne štejejo za nacionalni dolg. Kako lahko sklade eh, držav članic izzamemo iz eh, Maastrichtskih kriterijev? Fabio, to niso skladi držav članic. E, posojila EIB niso nacionalna posojila in se to ne ušteva v nacionalni dolg. Kaj ti, če bi to delali, potem bi bila to dvojna obveznost e, e, za e, posojila EIB velja, da so to pač e, obveznosti za EIB in ne za državo članico, ki posoja tega zadnjič nisem dovolj dobro izpostavil. Eh, visoki svetovalci eh, niso vedeli, da pač eh, posojile EIB ne štejo za nacionalni dolg. In gospod Šojble je obsojen z dolgom. V nemščini besedica šult pomeni dolg in krivdo. In obratno pa imamo kredit, eh, uh, kredo, se pravi, uh, to nekaj, kar pomeni tudi verjamem. Na kratko, ne potrebujete rizičnih investicij, te se bodo končale z javno pomočjo za zasebni sektor. Delor je vedel, da mora Evropa dojeti, da eh, mora skrbeti za notranji trg in eh, ekonomsko in socialno kohezijo. In eh, socialne investicije v zdravje, okolje so pomembne. Tu so velike potrebe po investicijah in te seveda tudi povzročajo povpraševanje na zahednem področju, v zasebnem sektorju, e, naprimer, e, če se gradi bolnišnica in podobno. In Catherine, glede eh, vašega poročila in mnenja, prosim, ne sprašujte zgolj eh, komisijo in ne izražajte samo dvomov. Povejte, da ni pravega denarja v eh, tem predlogu imamo pač tu skupne eh, investicije EIB eh, in eh, kriteriji so pa tu že jasni eh, in dovolj je že teh kriterijev. Njih treba. Eh, eh, na novo določeni po amsterdamskem programu, ki ga je pozdravil Antonio Guterres in EIB, eh, e je EIB početverila svoje investicije in pomagali so pač ti programi. In eh, ti programi so tudi spodbujali kohezijo, konvergenco. Prosim ne sprašujte samo, eh, kako bo s tem skladom in podobno. Eh, ta razprava o tem ovira napredek in doseganje pravzaprav uh, ciljev. Treba je uporabiti instrumente, ki jih je predvideval Delor že pred 20 leti. Hvala lepa štirim predavateljem, ki so predstavili svojo vizijo. Eh, eh, gospod eh, Filip Majštet, gospod eh, Abad, gospod Olond in četrtemu predavatelju hvala lepa. In sedaj pa drugi del, eh, Holm Keller in Matthew Groš se nam bosta pridružila tu spredaj na predsedstvu. drugi del je posvečen praktičnim vprašanjem in posledicam in zasebnim investicijam. Deset minut, eh, gospod eh, Holm Keller, ki je predsednik sklada Kenap. Eh, gospod Keller, beseda je vaša. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da govorimo o tej temi, eh, zasebna investicijska skupnost eh, ima dovolj denarja in si želi tudi stabilno Evropo. To dosti krat pozabljamo. Eh, mnoge te investicijske priložnosti pa so v nedelujočih trgih, kjer imamo zastarelo zakonodajo, slabe spodbude. Zato, da bi Eh, sprožili te zasebne investicije, potrebujemo ustroz, ustrezne platforme, kjer sodelujejo investitorji, regulatorji in tudi civilna družba, o kateri danes sploh nič nismo slišali. Torej, naj uh, vam predstavim Kenap, ki je ena izmed platform, ki počne pravzaprav mnoge uh, stvari, ki jih Junkerjev načrt želi početi. To, kar smo mi storili, je naslednje. Mi smo identificirali specifično eh, priložnost na investicijskem trgu, to je priložnost, ki izhaja iz demografskih sprememb. Demografske spremembe imajo seveda uh, učinke na zdravstvenem trgu in tudi na investicije ki gredo eh, v tem trenutku na eh, Kitajsko in v ZDA, ne pa v Evropo. Eh, mi smo sodelovali z svetovalci in eh, bančniki eh, skozi 60 eh, modernih podjetij in smo tudi pravzaprav identificirali šest področji, kjer bi Evropa lahko vodila na globalnem trgu. Tu torej ne gre za dohajanje drugih, tu gre za prevzemanje vodstva. Tu, naprimer, imamo cepiva za odrasle. E, tu je Evropa bila dostikrat e, vodilna in je sedaj nekoliko uh, zastala. Uh, potem uh, kakovostno zdravstvo, ta industrija pravzaprav ustvarja neko vrednoto za pacijenta, neodvisne rešitve in modernizacija nege. Uh, vse vsa ta področja eh, bodo v stanju zagotavljati razvoj, če seveda spremenimo način delovanja v teh področjih. Tu bo Evropa lahko eh, v svetovnem merilu prevzela vodilno vlogo. In tu vidimo, zakaj še nismo prišli do te faze. To je enostavno. Mi im, s, imamo napačen sistem dejanja spodbud, zlasti na tem, eh, teh področjih. Naj povem jasno, to je področje z inteligentnimi ljudmi v dobrih organizacijah, pa delajo neumne odločitve. In eh, na ta način seveda postanejo investicije neuspešne. Na koncu pa dobimo situacijo, kjer imamo pač panoge, eh, kjer se veliko investira po celem svetu. Eh, v Evropi pa je zelo malo novih eh, podjetij, zelo malo MSP-jev. Um, ki bi lahko bili bodoči Microsofti, Inteli, Facebooki in podobno. In oglejmo si pač eh, še enkrat to uh, panogo. Če ta panoga ne želi prevzeti vodstva, potem bi to bilo pravzaprav neetično. Eh, torej smo eh, mi sestavili konsorci. To že imamo, to ni načrt. Mi smo rekli, usedimo se skupaj, potrudimo, se sodelovati z ljudmi, s katerimi ponavadi ne sedimo skupaj za isto mizo, zagrabimo to priložnost. Države članice morajo tu prevzeti eh, vodstvo. Tu gre za Malto in Hrvaško in eh, pomoč eh, svetovne zdravstvene organizacije in mi lahko torej prevzamemo odgovornost in na ravni eh, držav članic eh, ažuriramo zakonodajo, ki je potrebna in v teh eh, šestih področjih smo združili najpomembnejše akterje po svetu, eh, ki lahko izboljšajo inovacijske sisteme in ki lahko izboljšajo torej, investicije. Vse to seveda lahko deluje le, če sodeluje tudi civilna družba. Eh, vi boste pripravljali zakone, vendar zakone boste pripravili le, če vam bodo relevantne deli civilne družbe dali ustrezno podporo. In negotovost, pomislimo naprimer na cepljenja in ošpice in razpravo v zadnjem času. Tu gre pravzaprav za uh, neuspeh civilne družbe, ki se uh, je prestavil tudi na področje zdravstva in investicij. E, torej, sistem, ki smo vzpostavili, je dokaj enostaven. Cilj je e, imeti relativno majhne e, javne investicije z velikim zvodom s katerim sprožimo zasebne investicije in izkoriščamo sinergije z drugimi obstoječimi projekti eh, javno-zasebnega sektorja, kjerkoli pač to je. In eh, vse to se organizira kot nek majhen eh, sklad, kot nek posel, ki ga ni treba podpirati, ki ne potrebuje pomoči. Torej, ta naša platforma je pač nek poslovni projekt, ki potrebuje eh, posojilo, kot eh, ga vi predlagate. To posojilo bomo mi vrnili in mi bomo tudi stalno investirali v ta eh, inovativna področja v Evropi. Torej, kar potrebujemo, so tri stvari. Prvič, potrebujemo sistem odločanja za sklad, ki je pravzaprav povsem neodvisen od eh, regionalnih eh, in pristranskih interesov, ki je neodvisen od interesov deležnikov. Drugič, v stanju moramo biti upravljati ta sklad, Eh, kot profitno enoto za doseganje vzvoda. In tretjič, po naravi so instrumenti v našem sistemu pokriti pravzaprav eh, z večino eh, držav članic. 22 držav članic sodeluje. Tu ne gre za velike in male, ne gre za preusmerjanje sredstev. Tu gre za ustvarjanje vrednosti. Eh, in za uporabo eh, javnih eh, sredstev za privabljanje zasebnega kapitala, ki se ga sedaj investira druge. Zato gre pri naši industrijski platformi in svetujemo parlamentu, da natančno razmisli, kaj lahko naredi za industrijske priložnosti. In tu je treba izbrati prave naloge in priložnosti. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Matijo Groš. Gospod eh, Groš je strokovnjak eh, zasebnega sektorja. Imenovala ga je Evropska komisija je koordinator za TNT in eh, se ukvarja najbolj s vprašanji prometa. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne prihajam zares iz eh, zasebnega sektorja, saj sem bil 20 let poslanec v parlamentu in eh, sem tudi oblikoval kriterije želim pač eh, povedati, kako delujejo obstoječi skladi, kakšni so izzivi, s katerimi smo se soočali in kako je s perspektivami za prihodnost v kontekstu zmogljivosti za povezovanje Evrope. E, torej, naj ponovim, kakšni so izzivi. Torej, ni bilo pravzaprav pravega e, trajnostnega razvoja na področju prometa. Tu gre seveda e, za vprašanje razvoja BDP-ja in popraševanja po prometu na eni strani in razvoja emisij CO2. E, torej, tu imamo jasne izzive za 2020. Torej, tu je, smo že pri drugem izzivu. E, mi ocenjujemo, da bodo takrat e, za 50 odstotkov več potnikov in za 80 odstotkov več blaga. In, Premalo je pa financiranja infrastruktur že od leta 2007. Tu vidimo na primer tudi razvoje pri investicijah, tudi združene države in euroobmočje. E, jutri bo tudi predstavitev o e, e, železnici in investicijah v železnico. Eh, v Nemčiji se 300 eh, milijonov evrov premalo investira na leto, v Franciji 400 milijonov. Torej, to je sektor, ki zahteva investicije. In tretji izziv, eh, tu imamo pač več različnih vrst prometa. Poglejmo pri blagu, ceste 45,8, pomorski promet 36,9, pomorski. Eh, promet eh, eh, je seveda nekaj, kar se uporablja za oboje, blago in potnike in potem vidite še druge pravzaprav vrste prometa. Mi seveda eh, potrebujemo evropski pristop, moramo vedeti, kaj so prednostne eh, naloge držav članic in treba imeti ustrezen učinkovit finančni instrument, E, torej glede finančnih e, sredstev pa velja, da imamo sedaj trikrat več kot v preteklosti. Prednostne naloge so jasne, e, izhajajo iz naslednjih preglednic. Želimo evropski prostor, imamo devet multimodalnih koridorjev, tu pripravljamo investicije. In prav gotovo poznate tudi naslednjo preglednico. Tu imamo uh, uh, instrument za povezovanje Evrope in eh, tu imamo pač eh, instrument za tri sektorje in 33 milijard evrov predvidenih. Eh, kaj je pravzaprav težko tu? Eh, to so pač oska grla, eh, Eh, čezmejni odseki, eh, potem koridor, vprašanje koridorja oziroma nacionalnih prioritet, eh, večmodalnost, manjševanje CO2, interoperabilnost in tako naprej. To so pač težave, ki jih moramo premagati. Odgovore boste našli v dveh uredbah 13.16 in 13.15. V 13.16 govorimo o vse financiranju, tu vidimo tudi prednostne naloge. Eh, poglejmo si, kakšno je eh, sofinanciranje. Mi smo definirali eh, tudi vse to. Vidimo pravzaprav v nekohezijskih državah sofinanciranje v višini 20 do 40 odstotkov. Se pravi, tu je nujno potrebno za financiranje določenih projektov. Prednostne eh, naloge vidite v naslednjih eh, eh, preglednicah. Tu je jasna povezava med finančnimi sredstvi na eni strani in prednostnimi nalogami, ki smo jih opredelili na, podlo, na področju prometa. To boste našli v večletnem in tudi v letnem programu. Potem pa to dela, ki so v teku do leta 2014, smo opravili študijo koridorja, pripravili smo delovni načrt in načrt eh, investicij in komisija je sedaj že dala razpis, ki se je končal včeraj oziroma predvčerajšnjem, se pravi februarja 2015 je bilo eh, konec eh, razpisa. Za ta prvi razpis vam lahko povem naslednje. Pokazal vam bom, kakšen je bil v odziv. Potem 2015, potrditev delovnega načrta, potem pa uh, uh, pregled investicijskega načrta in v obdobju 2016 do 2018 bodo pa še določene revizije, določeni pregledi. Uh, potem pa uh, Eh, eh, tu imamo pravzaprav eh, investicijski načrt za Evropo, kaj prihaja iz instrumenta za povezovanje Evrope. Vidimo tudi, kakšni so učinki. 3,3 milijarde, 2,8 milijard. Eh, torej, tu vidite pravzaprav zelo pomembne eh, člene, naprimer take, ki se nanašajo na odpravo oskih krl in podobno. V kakšni situaciji pa smo danes? Izhajamo Eh, iz eh, zmogljivosti za povezovanje Evrope in eh, prej sem že omenjal prvi razpis, ki se financira iz kohezijskega sklada 4 milijardami in 8 milijardami držav članic tu je šlo torej za 12 eh, milijard in dobili smo pač eh, prijave za 37 eh, milijard vredne projekte v skupni vrednosti 37 milijard. Torej, tu v tem kontekstu vidimo, da je že viden eh, vzvod. Eh, potem pogledajmo, kateri projekti so bili predlagani v tem skladu. Na hitro naj pregledamo sedaj projekte. Moram reči, da je se to potekalo v okoliščinah, ki morda niso optimalne, eh, Na področju prometa imamo projekte v višini v 127 milijard eh, projektov in eh, polovica približno se nanaša na cestni promet, eh, drugi pa se nanašajo na železniške povezave, ne pa zares na železniško infrastrukturo in tu vidite pravzaprav tudi prednostne naloge. In kje so pač problemi, ki smo jih ugotovili? E, tu vidite zaključke delovne skupine e, sestavljene iz koordinatorjev, zakaj imamo pravzaprav težave z investicijami na področju prometa. Pri železnici imamo pravzaprav e, tehnične težave, potem pa imamo zelo velike težave pri razpisih in pri pojasnitvi pravzaprav pravil glede državne pomoči. Potem imajo pravzaprav eh, težave s eh, Bazlom 3 in določenimi pravili banke in podobno. Eh, trajni, trajnostni prometni prostor seveda zahteva zelo dobro načrtovanje in Eh, imeli smo eh, razpis za projekte v višini 12 milijard, eh, prošnje smo dobili v višini 37 milijard. Tu vidimo pravzaprav, da je povpraševanje zelo veliko evaluacija projektov. Tu so se pojavljale tudi določene težave. Dosti krat se soočamo z nacionalnimi interesi in dosti krat nacionalni interesi niso v stanju eh, razumeti tudi čezmejne interese. Eh, seveda je potrebna tudi dodana vrednost, ki jo predstavlja eh, ustvarjanje koridorja. In eh, tu moramo seveda prepričati tudi predlagatelje. Potem pa imamo seveda socialno-gospodarske eh, učinke in okoljske. Eh, investicije v železnico in eh, notranjo plovbo imajo seveda zelo velike socioekonomske eh, učinke. Potem investicije v okolje, to sem že rekel, želimo zmanjšati eh, emisije CO2, to je nujno potrebno za ta sektor. Eh, potem pa eh, naslednji zaključki. Eh, Eh, razmišljali smo kako je sofinanciranje celo v kohezijskih državah eh, kjer se zahteva sofinanciranje petnajst do dvajset odstotkov eh, je težko včasih zagotoviti sredstva in ko smo govorili o internacionalizaciji stroškov eh, smo ugotovili, da je pravzaprav eh, ta sistem. Eh, to najbolj razvidno naprimer pri cestnini, eh, cestnini, ki jo uh, ima Nemčija oziroma načrtuje Nemčija. Se pravi, povzročitelj plača uh, in, in zadnja stvar, ki jo ugotavljamo, je, da želimo skori. Uh, dori pravzaprav eh, premagovati razlike v razvoju med posameznimi državami. Mi torej želimo, da se zmanjšajo raz, socioekonomske razlike med regijami in ne želimo reči, da bomo posujali samo uh, uh, bogatim. Na tej podlagi mislim, da lahko naredimo zelo dobro analizo eh, o možnosti uporabe strukturnih skladov. Eh, predlogi v investicijskih skladih so dobri, eh, treba jih je še nekoliko dodelati in potem bomo imeli dobre investicije v Evropi. Pika. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kroš, hvala lepa za to jasno predstavitev. Sedaj pa besedo dobite oba poročevalca, najprej gospod Bulman za tri minute. Po teh dveh prispevkih dobite besedo tudi Dali za minuto in pol. Gospod Bulman. Hvala, gospod predsednik, hvala gospodu Killerju in hvala gospodu Grošu. Začel bom s gospodom Killerjem. Vaša ideja, da naj bi bilo možno, da inteligentni ljudje pod inteligentnimi okoliščinami sprejemajo neumne odločitve, ta ideja se mi zdi tako fascinantna in tako pravilna, da si bom, mislim, da kar zapomnil ta citat. Sedaj pa je vprašanje, kako to spremeniti in v zvezi s tem ste tudi nekaj dejali. Vendar so določene težave pri prenosu vašega primira eh, na to, s čimer se ukvarjamo mi. Govorili ste o neodvisnem sistemu sprejemanja odločitev. Tako neodvisen ta sistem ni, kaj ti po predlogu komisije bo v glavnem Evropska investicijska banka sprejemala odločitve. Evropska investicijska banka pa je v preteklosti že večkrat pokazala pri svoji politiki, da je zainteresirana predvsem um, na um, tem, kar se je same tiče. Drugače, ta trojni A ne bi bil edini kriterij za odločanje. Z IFSI-jem tudi nimamo pravega sklada, to se je spremenilo, torej sklada, ki bi bil neodvisen, temveč v bistvu gre za dogovor med tistim, ki prevzime, prevzame jamstvo in sicer evropski proračun in tistimi, ki sprejemajo naložbene odločitve. In trenutno se še ne ve, kdo um, je tisti, ki dejansko odloča. E, vi ste govorili, da mora biti e, tudi e, politična vloga opredeljena pri sprejemanju teh odločitev, ne da bi se umešavali v individualne odločitve, ampak teh nastavitev nekako še ni. To se bo mogoče zgodilo v okviru zakonodajnega postopka. Torej, zanima me, ali imate bolj konkretne ideje v zvezi s tem. Gospod Groš je predstavil zelo zanimive podatke, zanimiv material. Konkretno vas sprašujem, kateri projekti, ki se vam zdijo pomembni, bi bili, eh, torej, katere bi bilo možno financirati iz EFSI-ja. Eh, eh, CEF bi verjetno trpel, če bi prišlo do te možnosti financiranja. Torej, kateri vaši konkretni projekti bi bili takšni, da bi jih bilo možno financirati iz IFSI-ja? Rekli ste, da vaši projekti potrebujejo do 30 odstotkov podpore. Ali vidite te možnosti v IFSI-ju? Ali pa bo IFSI moral tudi prilagoditi eh, eh, torej se prilagoditi tudi finan, prilagoditi financiranju vaših projektov. Nekako ni pravega ujemanja in to je treba spremeniti. Hvala lepa, gospod Fernandez. Eh, Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil oba govornika in se jima tudi zahvalil za ta prispevek. Mislim, da bomo tako tudi lažje obravnavali ta sklad za strateške naložbe. Prvo vprašanje, ki ga imam za oba gosta, pa je naslednje. S pomočjo tega sklada naj bi seveda dosegli tudi donos ne vemo, kolikšen bo ta donos. Zanima pa me, ali bi ta donos potem lahko uporabili za ostale programe, ki jih financiramo. Oziroma tiste programe, ki bodo tako ali drugače prizadeti. No, vse zadnje imamo na voljo 16 milijard, dobiti moramo še dodatnih 8 milijard za jamstva. Če bomo dobili na podlagi vseh teh naložb. Dobiček bi se moral dobiček vrniti nazaj v proračun, zato da bi podprli vse tiste proračunske vrstice, ki jih bomo okrnili. Drugo vprašanje se nanaša na instrument za povezovanje Evrope. Namen tega instrumenta je, da dopolni tisto, kar že obstaja. Se pravi, da ne bomo nadomeščali obstoječih programov kar pomeni, da bomo lahko dobili sredstva tudi iz zasebnega sektorja. Obstaja pa rahla zmeda. Nekateri menijo, da je pridobivanje sredstva iz zasebnega sektorja skoraj da grešno, tudi če gre za trajnostne, izvedljive projekte, projekte, ki vzpostavljajo delovna mesta, ki prispevajo k socialni koheziji, To so projekti, ki so tudi skladni s strategijo, ki smo jo predstavili, strategijo EU 2020. Zato ne razumem, zakaj teh zasebnih sredstev ne bi skoristili. Konkretno vprašanje pa je naslednje. Kako bomo uskladili EFSI z načelom dodatnih finančnih sredstev zlasti ko bomo naprimer financirali instrument za povezovanje Evrope, ki ga potrebujemo tudi za razna omrežja. Hvala, gospod Fernandez. Gospod Heller, bi vi odgovorili obema poročevalcema v dveh minutah. Thank you very much. Najlepša hvala. Če smem, bi začel s kolegom Bulmanom. Konkretno priporočilo bi bilo naprimer naslednje. EIB lahko financira specifične platforme. Platforme, ki bi potem prispevale k financiranju usklajevanja posameznih pobud. Tu gre za nekaj drugega, kot za to, da bi dopolnili zasebna sredstva. Tu vedno obstaja tveganje. Nihče iz zasebnega sektorja, ki vlaga ne potrebuje javnega denarja, več kot dovolj sredstev je na voljo. Javna sredstva pridajo z zelo visoko ceno in težko jih je vključiti. Če bi kot del procesa znotraj EIB, EIB financirala platforme, Kenap je naprimer eden primer, obstajajo pa tudi drugi primeri, pri katerih sodelujejo vodilni globalni partnerji in tam bi potem vlagali v to, da se uskladijo posamezne pobude, da bi vlagali v tisto infrastrukturo, ki je premalo uspešna, zlasti to velja naprimer za področje eh, z medicino povezano industrijo v Evropi. Potem bi vlagali naprimer tudi v primankljaj na področju civilne družbe, zaradi česar ne prihaja do ustreznih pobud. Vlagati je treba v cepiva, ampak če ni pobud, ne morete vlagati. Skratka, obstajajo priložnosti, ki so enostavne. Pri tem ne potrebujemo vlad, da bi sprejemali odločitve, gre zgolj za to, da bi financirali platforme v industrijskem sektorju preko platform. Če grem sedaj še na drugo pripombo, ki ste jo podali prej, zelo prijazno. Seveda mora biti ta sklad dobičkonosen, tudi bo dobičkonosen. Vsi profesionalno upravljeni skladi so dobičkonosni. Zagotovo imamo dovolj upravljavskih zmogljivosti. Uh, in ta profit, ta dobiček bomo morali uporabiti tudi za strukturo znotraj tega sklada. Zadeva res ni komplicirana, ni nam treba na novo odkrivati tople vode. Na realnem trgu so instrumenti že na voljo. Vprašanje je, kako lahko FC in EIB sodelujeta na pomenljiv način. V Nemčiji bi rekli Schuster bleibt bei. Oh. Eh, bom odgovoril po nemško bolaže na vaše vprašanje, ali je možno financirati direktno projekte. Želim odgovoriti v nijansah. Veliki izzivi na področju prometa so takšni, da jih ni možno financirati s sistemom vzvoda. Eh, potrebujemo do 80 odstotkov investicij eh, pri železnicah. Železnice so deficitarne v vseh državah in eh, investicije na področju železnic bodo sicer deloma zmanjšale deficit držav članic, vendar deficit bo ostal, torej tega donosa ne bo. Dober primer investicij so alternativne energije. Če, na primer, investirate v alternativne energije, tudi na avtocestah, v pristaniščih, kjer manjka določena infrastruktura, ki eh, bo jutri omogočala prehod na nove alternativne energije na področju prometa, potem lahko pričakujemo, da se bo vključila industrija in tudi drugi. Tu je možno najti partnerstva. Pri velikih investicijah tega ni, pri manjših pa da. Torej, zadnje vprašanje. Kakšno uh, obliko mobilnosti si želim? Ali imam instrumente za vodenje take politike? Ali pa so uh, tu tudi takšni instrumenti, da lahko podprem investicije tudi brez tega vodenja, učinka vodenja? Pojte, vzekšprim. Hvala lepa. Besedo bodo sedaj dobili ostali kolegi, ki so se priglasili, kolegovali. Hvala lepa. Zelo kratko vprašanje za koordinatorja TNT. Nekaj me zanima. Ta Junkerjev projekt bo vzel kar nekaj sredstev tudi za programe, ki so opredeljeni. Uh, v evropskem proračunu z namenom, da se financira jamstva. 700 milijonov v letu 2015 bomo dozeli. Ste morda že razmislili v, o primeru, kaj se zgodi, če naložbe v infrastrukturo ne bodo dobičkonosne, če dobiček ne bo dovolj visok, če zasebni partnerji ne bodo želeli vlagati v infrastrukturo. Ste na strateški ravni že razmišljali o tem, čemu vse bi se odrekli potem znotraj tega programa. Hvala. Hvala lepa, gospod Rike, poročevalec v imenu odbora za promet. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom v funkciji, na katero sem bil izvoljen, torej v imenu poslanca bom govoril, ne ravno v imenu strokovnjaka. Kolega Groš, res je, tu ne bomo prišli z enega finančnega instrumenta na drug finančni instrument in s tem zagotovili boljšo politiko. Instrument bomo spremenili zato, da opredelimo novo politiko, tako sem razumel kolega Groša. Tisto, kar se podpira v okviru strategije EU 2020 in sklada za investicijskega sklada, gre predvsem za infrastrukture, ki so v javnem interesu. Potrebujemo javna sredstva. Ampak, ker javnih sredstev nimamo, se ti projekti ne izvajajo. V parlamentu se že več let pogovarjamo o tem, da bi bolj natančno opredelili te projekte, da bi jim dali dodano evropsko vrednost, da bi bili bolj skladni z našo socialno, okoljsko, gospodarsko politiko in tako naprej. Iz obzorja 2020 in sklada za povzvanje Evrope želimo narediti novo politiko. Ne želimo voditi enake politike kot na področju raziskav in prometa. Oba gosta sta to zelo dobro pojasnila. IFSI bo počel drugo, kot počneta instrument za povezovanje Evrope in obzore 2020. Potem je pa tu še vprašanje, kaj bodo storili proračunski organi. Odbor za proračun v parlamentu je seveda pristojen za ta vprašanja. Očitno bomo morali a priori porušiti vse tiste politike, ki jih vodimo na področju proračuna, kar je nekaj nenavadnega. Skratka, politike, ki jih vodimo, bomo dali nekam na polico, jih tam postili zgolj zato, da bo proračunski organ imel svojo suverenost, kar je nenavadno, zato ker kot prvo spreminjamo politiko in kot drugo izvajamo proračunski postopek, ki je diskrecijski in ki je naklonjen skladu, bančnemu skladu. Zato imam vprašanje za kolega Groša, ki je bil dolgo časa poslanec v parlamentu in ki dobro pozna vsa ta vprašanja. Ali bomo res izvajali isto prometno in raziskovalno politiko v teh instrumentih, ki jih bomo skupaj opredelili s svetom in komisijo, sicer že štiri leta delamo na tem, ali bomo izvajali isto prometno in raziskovalno politiko pri teh finančnih instrumentih in pri skladu, kot ga trenutno obravnavamo. Paš. Hvala lepa, gospod Karas. Ja, gospod predsednik ta dva praktična primera sta mi bil, bila zelo všeč, kajti potrebujemo neke kriterije, benchmark. In to, kar me je posebej veselilo, je bilo to, da je gospod Killer tudi malo presegel to vsakdanji način obravnave te uredbe. Kajti vprašanje, ki si ga moramo postaviti, je, kakšno Evropo si želimo na katerih področjih želimo biti vodilni na svetu, na katerih področjih beležimo največje primankljaje pri eh, opravljanju, izvajanju svojih nalog in če bo to izhodišče, bo tudi jasno, kje so potrebne investicije. Seveda eh, gre za specifičnosti, vendar, da bomo pritegnili zasebni eh, kapital samo, eh, če bo um, zagotovljeno neodvisno odločanje, če bomo hoteli postati tudi globalni akter. Torej, če ne bo možnosti tega donosa in tega eh, igranja na globalni ravni, ne bo eh, zanimanja eh, zasebnikov. In zato sprašujem gospoda Killerja, kje vidi povezavo med njegovim skladom in IFSI-jem in ali je ali bi bilo možno izvajati vaše projekte tudi v EFSI-ju in ali sem vas pravilno razumel, da obstaja tudi povezava med vami in gospodom Grušom ali imate platformo za promet, platformo za alternativne energije in ali ste menili, da bi to bil lahko most med vama dvima. Torej, želim bi, da bi naprimer vidva bila v usmerjevalnem odboru, kajti usmerjalni, od, usmerjalni odbor mora zagotoviti to neodvisnost. To bi bil potem tudi pravilen signal zasebnim investitorjem. Merci. Hvala lepa, gospod Alessandr. Si. Hvala lepa, predsednik. sama bi najprej rada povedala to, da je v teh razpravah o FCU v zadnjih dneh bilo slišati kar nekaj govoric in te me skrbijo. Predlog kolega Kellerja se mi zdi privlačen, ampak zdi se, kot da bo to eden od pogojev sine qua non, ki od nas zahtevajo, da se spremeni obstoječa zakonodaja. prej ste govorili o tej platformi Kanup, rekli ste, da bomo morali spremeniti tudi obstoječo zakonodajo in ko to slišim, zazvonijo alarmni zvonci, kajti na no, vse zadnje smo v zakonodajnem okolju, v kakršnem smo, lahko stvari prilagajamo, spreminjamo. Ampak zanima me, na kakšen način vi vidite te spremembe. Sami ste omenili tudi, da smo storili veliko napak. Zakaj po vašem mnenju še prihaja do razkola in vrzeli? Potem kolega Groš, omenili ste solventnost, omenili ste subsidijarnost in tako naprej. Očitno se bomo morali kot parlament premakniti. Bi vse to seveda rada povedala predvsem zaradi tega, da se bodo kolegi zavedali tega, da po eni strani res, mi kot parlament dobimo denar, po drugi strani pa nam odozamete pristojnosti. Bili ste tudi na Kitajskem z Mantersmanom. Rekli ste, da je Kitajska tista, ki želi veliko vlagati, tudi Rusijo se omenja, ampak predvsem Kitajsko. Zanima me, kako se skupaj odmeva v tujini. Gospod Groš, EPSI. Kolega Majstat je rekel, da obstaja tveganje, da bo prišlo do geografske koncentracije, da bodo pobude v državah s primankljajem nižjem od 3 odstotkov, mislim, da je zgolj ena država ali peščica države v Evropi, ki to dosegajo. Pomembna zadeva, ali vsi izpolnjujejo pogoje, ne vem. Rekli ste, da bo odbor strokovnjakov preveril izpolnjevanje pogojev. Kako boste vi preverili, da se ne bodo sprejemale neumne odločitve pri Gastorju? So zagotovo sedeli pomembni posamezniki, sposobni posamezniki sprejeli, pa so zelo neumno odločitev. Hvala lepa. Z nami so tudi poročevalci iz odbora regij in ekonomskega in socialnega odbora. Gospod Geverk, bi vi želeli na kratko kaj povedati? Je že odšel iz dvorane? Gospod Šmit? poročevalec iz ekonomsko-socialnega odbora, ste še v dvorani? No. Tudi ne. No, potem pa ju z zamudo pozdravljam, se jima zahvaljujem za udeležbo na večjem delu današnje seje. Nihče drug ne prosi za besedo, zato bi oba gosta kar povabil, da odgovorita na zastavljena vprašanja. Hvala lepa, predsednik. Najprej gospod Keller, izvolite. Najlepša hvala. Bom skušal odgovoriti na strukturiran način. Tisto, kar mi predlagamo, je, da bi parlament razmislil o tem, da pripravi zakonodajni akt, ki bi ustrezno opredelil tudi platformo za naložbe. Ali je ta platforma skladna z pobudami in posodabljanjem zakonodaje? To so relevantna vprašanja, ker govorimo o tehnološko najbolj dovršnih zadevah pogosto delamo z orodji in instrumenti, ki izhajajo še iz 50. in 60. let in z njimi skušamo urajati zadeve, ki so se šele nedavno pojavile na znanstvenem področju. Naprimer, sintetična cepiva. Ne vemo, kako bi jih spravili na trg v Evropi. Ne bi se pogovarjali o eboli tako zelo dolgo, če bi se uspeli prilagoditi inovacijskim sistemom z drugih celin imamo tudi številna cepiva za rak, ki bi jih lahko dali na voljo, mi pa namesto tega razmišljamo o tem, kako bi financirali zdravljenje raka. To pa je vedno bolj kompleksno in tudi vedno dražje. Tako da obstaja področje, kjer je znanost veliko bolj napredna kot zakonodaja. Mislim, da ima Evropa 29 regulatorjev za cepiva. V ZDA obstaja samo en. Pomislite, kam gredo vse naložbe. Poenostavite zadeve, boste imeli koristi od tega. Tretja zadeva. Če primerjate evropski inovacijski sistem z naprimer izraelskim, boste takoj ugotovili, da nimamo ustreznih struktur in ni financiranja. Dolina smrti se omenja v tem kontekstu. Ko se, naprimer, izteče program, še preden posamezno priložnost zagrabi zasebni sektor. V mislih imam, naprimer, obzorje EU 2020. In v Evropi je ta razkorak med iztekom nekega programa in trenutkom, ko zasebni akter prevzame pobudo, precej velik. Zato bi potrebovali instrumente, s katerimi bi to spodbujali, da bi sprostili zasebna sredstva. Četrta zadeva. Ko govorite o javno-zasebnih partnerstvih, morate priznati, da javna in zasebna sredstva skupaj ne bodo delovala. Lahko sicer dopolnjujemo oba sektorja v inovacijsko intenzivnih industrijah boste težko zagotovili javno-zasebna partnerstva, ki bi bila enakovredna. Bi pa lahko z javnim oziroma zasebnimi sredstvi spodbudili dodatne komercialne naložbe. Gospod Karas, če odgovorim na vaše vprašanje, to je peta pripomba. Tisto, kar danes predstavljamo, ni nujno namenjeno zdravstveni industriji. Gre zgolj za en primer. Mi predlagamo inovacijski sistem, ki bi ga lahko prilagodili tudi številnim drugim industrijskim sektorjem, pod pogojem, da so raziskovalno intenzivna, pod pogojem, da imajo velik potencial za rast in pod pogojem, da ne gre za klasične naložbe v javno infrastrukturo, ki so prav tako pomagljive. Tu potrebujemo drugačne inovacijske sisteme. Na vaše drugo vprašanje lahko odgovorim z besedo da. Lahko bi storili veliko več tudi z jamstvom iz EIB-ja ali EFSI-ja. Hvala. Merci, Keller, Hvala lepa, še gospod Groš. Hvala lepa. Če povzamem. In tudi odgovorim na vprašanje, ali EFSI lahko ponudi odgovor na isto politiko, tako kot instrument za povezovanje Evrope? Odgovor je da. V EFSI-ju se združujejo prednostne naloge, ki ste jih opredelili tudi na področju TNT. Če člen 5 tega ne opredeljuje, potem ne boste imeli istih prednostnih nalog, kot jih imate v instrumentu za povezovanje Evrope. Mislim, da je to jasno. Vedno znova se vračam na te argumente. Namreč v nekaterih državah je popraševanje po naložbah ogromno. Če vzamem spet za primer Nemčijo in prometni sektor v letu 2012 so bile. podane ponudbe za naložbe v višini sedmih milijard. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše prvi dve vprašanje. Potem geografska koncentracija naložb. Merila za zadolževanje v narekovajih so tista, ki bodo določila, kje se bodo koncentrirale naložbe. Tudi v državah, kjer se sofinancira 10 ali 20 odstotkov, tudi tam lahko pride do težav zaradi tega. Če na vse skupaj gledamo iz tega zornega kota, se pravi iz zelo natančnega proračunskega zornega kota, potem bomo verjetno morali na podlagi tega predloga sprejeti dejstvo, da se bodo naložbe koncentrirale v parih državah. Globalni akter, s tem bom tudi zaključil, kajti podal bom primer, ki mi je res všeč. V Evropi smo zelo dolgo puščali ob strani dejstvo, da železnice lahko postanejo globalni akter. V železnice bi morali lahko več vlagati. Če naprimer greste v Hamburgu na vlak in potujete v Atene, boste zamenjali štiri vlake, potovali po sedmih različnih progah z različno napetostjo in poleg tega vas bodo devetkrat oziroma boste potovali na progi, na kateri velja devet različnih varnostnih pravil. Če želimo, da bi železnice bile globalni akter, bi morali industriji dati več sredstv. No, se zadnje tudi ta industrijski sektor zaposluje na tisoče oseb. Je pa res, da obstaja Kitajska, ki je velik konkurent. Potrebujemo neke vrste Airbus na železnicah. To v instrumentu za povezovanje Evrope ni predvideno, mislim pa, da je to izvrstna priložnost za Evropo za mobilnost in če boste našli projekt v tem oziru, ga bomo veseli. Hvala. Hvala lepa, gospod Groš. Še štiri minute imamo. Tako da bi vam tudi sam rad zastavil še nekaj dodatnih vprašanj. Če želimo, da bi bili projekti rentabilni, potrebujemo stabilen pravni okvir. Omenili ste železnice. Če pravni okvir ni ustrezno na novo predeljen, bodo naložbeniki, če ne drugega, oklevali. Če bi prilagodili okvir, verjetno rentabilnost ne bi bila več vprašljiva. Zdravila, gospod Keller, če se ne bo ponudila pomoč državam, ki potrebujejo ta zdravila, pomoč v obliki javnih sredstev, bodo naložbeniki oklevali. Zato moramo poskrbeti za ustrezno uskladitev med politikami in pravnim okvirom. Lahko bi omenili tudi, ne vem, če se spomnite, solarnih plošč, o tem smo govorili lani. Če ne bomo ponudili ustrezne zaščite v smislu dumpinga pred uvozom, potem se vlagatelji enostavno ne bodo zauzeli za te projekte. Ja, se strinjam popolnoma. Kar lahko povem je, da v prometnem sektorju trenutno obstajajo besedila, ki so na mizi in ta besedila bi lahko ponudila veliko bolj trden pravni okvir. Če omenim zgolj četrti železniški svežen, ki vsebuje tudi tehnični stebr in v tem tehničnem stebru piše, da bi morale biti države med seboj tehnično operabilne. Države članice imajo priložnost v rokah. Žal pa sem ravno danes spet slišal, da ta razprava ni ravno najbolj enostavna, kajti vsak želi ohraniti svoje nacionalne prerogative. Povedati moramo, da parlament in komisija izpolnjujeta svojo nalogo, govorimo o prometnem sektorju, pripravila sta zakonodajne predloge. Učinkovitost pa je potem seveda odvisna od držav članic, od njihove prilop, pripravljenosti in tudi dobre volje. Tako da bi se morali sedaj s temi pripombami obrniti na svet. Morda bi lahko tako res dokončali tudi notranji trg, zmanjšati bi morali tudi število regulatorjev. Na digitalnem trgu smo storili nekaj podobnega. Gospod Keller? Ja, cenim železnice, moja žena dela na nemških železnicah, ampak logika, ki bi jo morali omenjati, je vezana predvsem na to, da se ustvarijo priložnosti za nova podjetja, za nova podjetja, ki so inovativna. Velike korporacije bi se verjetno potem lažje lahko povezale s takšnimi podjetji. Upoštevati je treba tudi to, da v Evropi nimamo dovolj mladih podjetjih v ključnih industrijskih sektorjih. Zato bi morali vzpostaviti ustrezni regulativni sistem, podpreti bi morali tiste države, ki imajo ustrezen regulativni okvir v Evropski uniji. Tako bi tudi dopustili, da se v ciljno usmerjenih industrijskih sektorjih, ki so pomembna za gospodarsko rast v Evropi, zagotovijo ustrezna zagonska sredstva. Skrbno moramo preveriti vse te sektorje in na to razmisliti o tem, kako ponuditi sredstva za ta sektor. V ta namen pa potrebujemo strokovne platforme. Vem, da obstajajo za železnice, pa tudi za druge dele prometa bi lahko zagotovo storili še veliko več. Hvala. Dobro, prišli smo do zaključka interoperabilnost železnice tista, ki bi jo morali še predvideti. Naša naslednja seja bo potekala v Strasburu in sicer v četrtek 12. marca od 8. do 10. To bo zelo pomemben trenutek. 12. marca bo predstavljen predlog poročila gospoda poročevalca. Mi zaupamo vaju, nobenega dvoma ni, da je ta javna predstavitev za vaju oba pomembna in da je obogatila vajno razmišljanje. Robert? Hey, so we... No, mislim, da je to bil zelo intenziven dan in mislim, da lahko zaključimo to javno predstavitev. Zahvaljujemo se predavateljem in veselimo se naslednje seje v Strasburu. Hvala vsem za udeležbo. Okay.